So, meine Damen und Herren, wir beginnen mit der Sitzung. Wir haben Dobro, torej začenjamo z našim zasedanjem. Danes imamo pred sabo kar nekaj dnevnih točk. Prva točka je Unija inovacij preoblikovanja Evrope za obdobje po krizi. Kolegica gospa Merkis je pristojna poročevalka. Imamo tudi še nekaj poročevalcev v senci in gospa Merkis bo začela. It's your turn, please. Come on. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Izvolite torej. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice. Unija inovacij je ena od sedmih vodilnih pobud Evropske unije, s katerimi naj bi dali zagon inovacijam in se lotili velikih družbenih izzivov eh, Evropske unije, kamor sodi staranje prebivalstva, primankljaj energije, prehod na obnovljive vire energije, odvisnost od surovin in transport. E, veliko je še drugih družbenih izzivov in sem, lahko naštejemo še e, podnebne spremembe, ki so tukaj nedvomno največji izziv. E, namen te pobude je tudi eh, določiti oziroma opredeliti izhod iz krize ter spodbujati rast in delovna mesta. Na inovacijo običajno gledamo kot na trikotnik, govorimo o trikotniku znanja, ki vključuje vlade, eh, znanstvene in raziskovalne institucije ter podjetjem. ne bom rekla, da bi iz tega trikotnika naredila kvadrat, ampak eh, vendarle se mi zdi, da ne gre zgolj za trikotnik, kajti najpomembnejši dejavnik inovacije je bil izpuščen eh, iz unije inovacij in to je pravzaprav tisti element, ki je dejansko gonilo inovacij. To so državljani, to je povpraševanje državljanov, kajti če. Eh, državljani ne želijo sprejeti inovacij, se te ne uveljavijo. Zato bi želela, da se unija inovacij osredotoči na državljane, na potrebe državljanov. Zato tudi v začetku pravim, da eh, potrebujemo več moči za državljane. Državljani so gonilo inovacij in to je glavna tema unije inovacij. razpravljali smo že o tem, da Unija inovacij prinaša tudi nov instrument, sicer partnerstvo za Unijo inovacij. Eh, ampak, če mi dovolite, bi se temu posvetila na koncu, kajti dejansko gre za instrument, ki naj bi podpiral to strategijo, ni pa del same strategije. Torej, nova strategija Evropske unije se bo lotila družbenih izzivov, kot omenjeno. Kaj so torej glavna vprašanja, ki so tukaj pomembna? Na zadnjem strasburskem zasedanju smo imeli prvo eh, srečanje s poročevalci v senci. Sestanek je bil zelo pluden in postalo je jasno, da obstajajo določeni elementi socialne inovacije, standardizacija in financiranje inovacij. Eh, torej, to so tisti elementi, ki so najbolj zaskrbljujoči. Socialne inovacije, kaj to je? Nimamo nobene jasne oznake. Eh, in v Uniji inovacij bi si želela, da tukaj ne bi imeli samo neke velike filozofije, ampak da bi bili povsem konkretni, da bi zelo specifično opredelili korake po letu 2020, kaj bomo naredili za spodbujanje inovacij. Socialne inovacije torej so pomembne, ampak mislim, da je zelo pomembno, kar zdeva unijo inovacij, da opredelimo, kaj socialne inovacije sploh so. Seveda lahko pustimo nekaj manevrskega prostora za tolmačenje, ampak eh, kaj pravzaprav naj bi to bilo? Je to nek postopek, nek proces ali je to nek način spreminjanja vedenja? Mislim, da že predolgo gledamo na inovacije kot na nek proizvod, visokotehnološki proizvod, ki je proizveden na koncu raziskovalnega procesa. Eh, zelo pomembno je, da začnemo na inovacije gledati kot na proces, na proces, ki lahko vpliva na velike družbene izzive v ravno tolikšni meri kot nek proizvod, kaj ti gre za uporabo proizvoda, za uporabo metode, to je tisto, kar bo eh, potem dejansko spremenilo našo družbo. Če vam lahko eh, podam primer, naprimer načini prihranka energije, vrčevanja z energijo. Um, veliko eh, orodij tukaj imamo, ampak ali uporabljajo ta orodja tudi mala in srednje velika podjetja? Eh, ta se ne osredotočajo na varčevanje energije, to ni njihov glavni posel, ampak vendarle bi bilo dobro, če bi to uh, storila. Torej, potrebno je prenesti inovativne metode, inovativne procese v vsakodnevno življenje podjetja in vsakodnevno življenje državljanov. Mislim, da je eh, pomembno vedeti, da se eh, Unija inovacij v veliki meri pokriva s pobudo na področju eh, industrijske politike. Tu je dokaj posrečeno, kajti obe temi sta zelo tesno povezani. Ravno tako prihaja do določenega prekrivanja tudi z digitalno agendo, s prihajajočo pobudo o učinkoviti rabi virov in tudi z enotnim trgom. Torej, če mi dovolite, da povem še nekaj o enotnem trgu. Če se pogovarjate s podjetji in jih vprašate, kaj jih najbolj skrbi, je to enotni trg. Uh, Slišala sem že toliko primerov zelo inovativnih, majhnih podjetij, ki niso uspela izvoziti svojih proizvodov eh, v tujino zaradi različnih sistemov eh, certificiranja, zaradi razlik v patentiranju, zaradi različnih obdavčitev, pa tudi zaradi naprimer različnih zdravstvenih sistemov, ki jim niso omogočili, da bi njihovi inovativni proizvodi bili uvedeni na drugačen trg. Torej, zelo pomembno je vedeti, da eh, notranji trg bistveno vpliva na podjetja, bistveno vpliva na inovacije. Torej, inovacije ne bomo dosegli samo s podbudami, subvencijami in s podporami podporo inovacijskim partnerstvom. Eh, potrebno je spodbujati tudi drugo stran in poskrbeti za tak enotni trg, eh, kakršnega potrebujejo majhna, srednja in tudi večja podjetja. To je tisto, k čemu pozivam in mislim, da veliko število to, eh, kolegov to podpira. Torej, gre za defragmentacijo te politike in specifično osredotočenost politik Evropske unije na spodbujanje izvoza na, oblik, na dokončanje notranjega trga. E, seveda je zelo pomembno tudi vedenje vlad, torej potrebno je obravnavati javna naročila. Ne vem, ali bomo tukaj lahko zastavili kakšne cilje, ampak javne naložbe oziroma javno naročanje je zelo pomembno na tem področju. Omenila sem tudi že patente, dober sistem evropskega patenta je ključen za spodbujanje inovacij. Še posebej za mala in srednje velika podjetja so pravice intelektualne lastnine zelo pomembne e, in tukaj moramo zmanjšati tudi upravno breme. Kako bomo merili inovacije? To je tudi zelo pomembno vprašanje. V preteklosti smo rekli, da bi tri odstotke BDP naj namenili raziskavam in inovacijam. Eh, raziskave, razvoj, eh, kako to meriti, komisar? Komisarka je že dejala, da želi to meriti preko rezultatov, ampak kakšni so rezultati, če govorimo ne samo o proizvodih, ampak tudi o procesih? Uh, Torej, kar zadeva meritve, moramo oblikovati ustrezen nabor kazalnikov. Veliko sem že povedala o malih in srednje velikih podjetjih in preden zaključim, mi dovolite, da povem še nekaj o vlogi regiji. Regije so izredno pomembne pri spodbujanju inovacij, zelo blizu so podjetjem in zelo blizu so tudi raziskovalnim ustanovam eh, na svojem območju. Torej, mislim, da eh, moramo res preučiti tudi, kako lahko ukrepimo njihov angažma. Eh, no, pravzaprav še nisem posem na koncu, kajti obljubila sem, da bom omenila še inovacijska partnerstva. Uh, Eh, ampak še nekaj pred tem, kako lahko financiramo inovacije. Ali se bomo odločili za enako pot kot doslej? Torej, no, ne želim pritiravati, ampak eh, rekla bi, da bomo imeli nekje 10-20 skladov in eh, Ti bodo namenjeni potem malim in srednjim velikim podjetjem in regijam, ki bodo morali najti prava vrata, na katera bodo lahko potrkali, zato da bodo zaprosili za financiranje. Mislim, da moramo to poenostaviti, da so poenostavitve izredno pomembne, zato pozivam k sistemu vse na enem mestu. Eh, kaj to pomeni? Eh, pomeni, da bi imeli predvideno določeno storitev v Evropski uniji, da ne zahtevamo od podjetnikov, da vedo, eh, za kateri sklad morajo zaprositi. Eh, dovolj je, da vedo, da lahko dobijo nekaj financiranja strani Evropske unije in da potem potrkajo na vrata skladi Evropske unije in jih potem tam usmerijo k pravemu skladu. Eh, lahko bi jih eh, preko takih eh, te storitve povezali tudi s pravimi partnerji, ki se ukvarjajo s to temo. Torej, eh, ne pravim, da bi morali vse denar umestiti v en sklad, samo pravim, da moramo ponuditi to storito, zato da uporabniki ne bodo več eh, morali sami vedeti, iz katerega sklada naj denar pride, ampak da je dovolj, da samo podajo prošno. Eh, nekaj kolegov in trenutno delamo na tem, eh, si prizadeva tudi za prenovo sistema financiranja. Eh, pravijo, da ne bi smeli inovacij spodbujati s subvencijami, ampak da bi morali preiti na sistem nagrad. Lahko bi delovali seveda tudi kakšni drugačni sistemi, ampak financiranje je v vsakem primeru ključni dejavnik, ko gre za spodbujanje inovacij. Zato vas vse pozivam, da uh, skupaj z mano razmislite in preučite, kako to dejansko deluje. Torej, če zaključim, eh, Evropska partnerstva za inovacije, ja, je to novo urodje, staro urodje. Prašala sem komisarja, če lahko pove nekaj več o inovacijskih partnerstvih in eh, na zizizemskem pravimo, Eh, in sprašujem, eh, ali je to morda samo eh, staro vino v novih steklenicah. Ne vem, če obstaja isti pregovor v angleščini, ampak tudi rečeno je bilo, da to je staro vino v novih steklenicah, torej instrument ni povsem nov, ampak ima pa novo ime. Kaj je torej ta novi, kakšen je torej ta novi vidik? Uh, Um, zdi se, da gre za še več sodelovanja, da bomo združovali še več prizadevanj, ampak eh, glede na to, da ne vem, kakšna je struktura upravljanja, kakšni so novi elementi, zakaj naj bi to bolje delovalo, mislim, da tukaj obstaja eh, velik vprašaj. Vedno sem zato, da preizkusimo kaj novega, ampak mislim, da je nujno, da dobimo več informacij o inovacijskih partnerstvih in o tem, eh, kako eh, je Evropska komisija predvidela delovanje tega instrumenta. Eh, sprejeli smo že resolucijo o partnerstvih, kjer smo eh, podprli aktivno in zdravo staranje, podali smo tudi že dva predloga za nova inovacijska partnerstva in sem zato, da ne oblikujemo predolgega seznama želja, kar zadeva ta partnerstva, sploh dokler ne vemo, kako to deluje. E, imamo pa tudi pilotski projekt in videli bomo, kakšni bodo njegovi rezultati. E, pa tudi to, če bomo sestavili cel seznam želja, e, se utegne zgoditi, da bo prišlo do fragmentacije. Tisto, če se želimo res lotiti, pa so veliki družbeni izzivi. Hvala kolegi za vašo pozornost. Lahko vam tudi povem, da bomo imeli kar nekaj javnih predstavitev v parlamentu, kjer bomo prisluhnili glavnim deležnikom in upam, da bomo dobili tudi kakšno novo idejo. Hvala. Najlepša hvala za ta uvod. Zdaj pa prehajamo na razpravo. Kolega Tuznovski je prvi, ki dobi besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Bom nadaljeval tam, kjer je končala poročevalka, sem poročevalec v senci za skupino ECR in mislim, da je ta razprava izredno pomembna. Inovacije so nedvomno eno najpomembnejših orodij za to, da okrepimo in eh, pospešimo konkurenčnost v Evropi. Inovacijski cikli v Evropski uniji so bistveno daljši kot v ZDA ali v, v uspešnih gospodarstvih v Aziji, to moramo priznati. E, inovacije pa nimajo samo svoje tehnične plati, ampak se dotikajo tudi področji, ki jih je omenila poročevalka. Prepričan sem, da je tak e, širok pristop prava pot. E, samo tri opombe pod črto, če mi dovolite, gospod predsednik. Eh, prvič, upravčevalka je to tudi že omenila, javna naročila. Uh, to je uh, zelo konkretno. Eh, orodje podpiranja rasti, ki ga imamo na voljo. Eh, seveda se zastavlja retorično vprašanje, ali bi morali zastaviti neke eksplicitne cilje, ki bi bili vse splošno veljavni. Sam temu nasprotujem, kaj ti bojim se, da če bomo opredelili taka stroga pravila, to utegne pripeljati do določenih omejitev pri izidih tega programa. Eh, To bi namreč lahko predstavljalo oviro eh, za določene države in regije, kajti kar naenkrat bi morali razmišljati, aha, dobro, zdaj moramo izpolniti ta in ta pravila in to so seveda eh, ovire v zelo širokem spektru dejavnosti, ki sodijo pod inovacije. Naš namen pa je, da pospešimo inovacije z uporabo raziskav, razvoja in da tisto, kar smo dognali v raziskavah, prenesemo v prakso. Naslednja točka, eh, komentar, ki je bil po mojem mnenju zelo zanimiv, tudi to je pročevalka že omenila, eh, gre za vidik financiranja inovacij. Mislim, da je na tem področju potrebna čim širša razprava. Financiranje in pospeševanje procesa inovacij je ključna tema na tem področju. Pogosto je to tesno povezano z raziskavami in razvojem in če se zopet primerjamo z IDA, Evropa uporablja tukaj sistem skladov, Eh, vendar pa je jasno, da ta sistem ni tako prožen, kot bi moral biti. Pravzaprav je zelo obremenjen z vidika birokracije in potrebno je preučiti nove možnosti, pa naj gre tukaj za obveznice ali kakšne druge načine, eh, ko govorimo o podporu podpori raziskav, razvoja, inovacij in tako naprej. Mislim, da to ne bi smele biti neke visoko tvegane naložbe eh, in po mojem mnenju moramo biti kar najbolj prožni, kar zdeva inovacijski cikl, kajti konec koncev je naš namen prenesti raziskave in dognanja raziskav v vsakodnevno življenje čim več novega znanja želimo prenesti v prakso. Zato sam kot poročevalec v senci za mojo skupino eh, zelo pozdravljam to razpravo. Mislim, da bo razprava zelo zanimiva. Po drugi strani pa mislim, da ne smemo imeti neke zgolj filozofske razprave, ampak da se moramo zelo praktično vprašati, kakšne možnosti imamo za odpravo ovir, ki pogosto pripeljajo do tega, da je celoten cikel inovacij v Evropi bistveno daljši od eh, drugih držav. Najlepša hvala in hvala pročevalki za vse njene pripombe. Najlepša hvala, kolegica Badja in Kučet je naslednja. Hvala, gospod predsedujoči, kot pročevalka iz odbora za kulturo za to poročilo bi želela podati nekaj pripomp in sicer bi se najprej želela zahvaliti in čestitati gospe Merkis, ker ima res zelo ambiciozne predloge o temi, ki je ključnega pomena za gospodarski, socialni in kulturni razvoj Unije. Res je, da je ta Unija za inovacije v srčiki agende za Evropo 2020 in je to hkrati pomemben izziv za Evropsko unijo in za Evropo, ki bo popolnoma pogojeval našo prihodnost. Torej tukaj razpravljamo o izredno pomembnem vprašanju. V odboru za kulturo smo pripravili mnenje v zelo kratkem času, vendar smo to storili, ker se nam je zdelo, da je treba tudi z vidika kulture in izobraževanja povedati določene stvari v zvezi s tem vprašanjem. In v našem mnenju se lotevamo nekaterih vprašanj, ki jih je po našem mnenju treba upoštevati in pripričana sem, da jih bo gospa Merkis lahko sprejela. Gre predvsem za tre točke, ki so po mojem mnenju bistvenega pomena. In sicer, da je treba inovacije razumeti kot zelo širok koncept, da to ne spada samo v tehnološki in produktivni resor, ampak to zadeva našo celotno ekonomijo. In inovacije je treba upoštevati pri celotnem procesu, od začetne ideje do končnega proizvoda. Tako da je po mojem mnenju to res povezano z znanjem. Inovirati moramo v novih modelih trgovanja, bolj fleksibilnih modelih, bolj participativnih modelih in tudi pri industrijah, kakršne so kulturne industrije, ki imajo zelo visok potencial, ki ga je še treba izkoristiti. Ravno tako moramo staviti na evropski prostor univerz odličnosti. To pomeni večjo mobilnost potrebujemo in predvsem več naložb. Potrebujemo evropski prostor za naložbe, na katerem bomo lahko maksimalno izkoristili sinergije in potencijalna področja inovacij v Evropski uniji. To pa zahteva več sodelovanja med univerzami in podjetji. In še to bi dodala, kot je rekla gospa Merkis, da so tudi regije pomembne, saj so te najbližje podjetjem in državljanom. In sedaj še bolj kot kadarkoli prej v okviru vseh teh rezov pri sredstvih za izobraževanje v celotni Evropi moramo povedati, da. Eh, brez izobraževanja, brez centrov odličnosti, ki bodo primerno financirali, Evropa ne bo mogla nikoli doseči ciljev, ki si jih je zastavila v okviru agende Evropa 2020. Pa še nekaj v zvezi s tem, kar je povedala gospa Merkis. Glede državljanov, glede tega, da so državljani rdeča nit S tem se popolnoma strinjam, vendar pa želim k temu dodati, da če želimo, da bo to imelo uspeh, moramo upoštevati tudi ključno besedo zaupanje. Naši državljani, večina državljanov, torej podjetja so že druga stvar, ampak večina državljanov zelo pogosto čuti koncepte povezane z inovacijami kot zelo oddaljene. In zato, da bi oni to lahko uporabili v svojih lastnih vsakodnevnih življenjih, potrebujejo zaupanje v ta proces inovacij in potrebujejo znanje o tem. Torej, potrebujemo znanje, ki bo uh, rdeča nit skozi celoten postopek. Pa še nekaj se mi zdi izredno pomembno, kar je omenila gospa Merkis. Socialne inovacije. Res je, da moramo razmišljati o tem, res je, da želimo povedati tudi te stvari, vendar bi si jaz upala na mizo postaviti še nekaj drugih točk v zvezi s socialnimi inovacijami, kot je boj proti revščini, izboljševanje izobraževanja, boj proti opuščanju šolanja in tako naprej. Torej, to so stvari, za katere se zauzemamo znotraj odbora za kulturo. Torej, naše mnenje smo pripravili, mislim, da bo prišlo na mizo pravočasno in upam, da bodo vse naše pripombe lahko upoštevane. Najlepša hvala. Kolega Čačimakakis. Kolega Šacimarkakis, najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej zahvala Judith Merkis, ki je se tudi že eh, pred današnjo predstavitvijo se povezala s poročevalci v Senci in zelo dobro sodelujemo. Naj povem, da sem Eh, navdušen nad tem, da je komisarka Gegen Kuinova uvrstila inovacije tako zelo na vrh dnevnega reda. Leta smo to zahtevali in eh, veliko kolegov je pri tem sodelovalo. Eh, torej delitev med raziskavami in inovacijami je bila vedno umetna in tudi poimenovanje nove generalne direkcije, torej eh, generalni direktorat za raziskave in inovacije, je to uspešno eh, premostilo, kajti ko gre za uh, uresničevanje senzacionalnih uh, idej iz raziskav, Tukaj prihaja do uh, velikega zaostanka Evropske unije za ZDA in Kitajsko in uh, zelo me veseli, da se zdaj naš pristop spremenja. Uh, ampak eh, tudi sam ne razumem eh, oziroma ne gledam na inovacijska partnerstva kot na nek dodaten element, s tem se strinja marsikdo, kajti eh, marsikaj že imamo v Evropskem raziskovalnem prostoru, ampak to je nek ukrep, ki je smisen za to, da ustvarimo nekakšno verigo inovacij. To moramo tudi tako razumeti. Kajti, če si pogledamo, da v četrtem okvirnem programu je 39, pri 39 odstotkih programov sodelovali predstavniki industrije, torej je sodelovala industrija. Danes ta delež samo še 25 odstotkov, torej ta delež eh, zelo strmo pada in eh, zato se moramo vprašati, kako to eh, popraviti. Naj povem, da tudi v poročilu kolegice Merkis je industrija omenjena trikrat, socialni vidiki pa devetkrat, zato se moramo vprašati, v katero smer eh, gremo. Eh, kar pa zdaj v financiranje. Eh, gre seveda za to, kako eh, financirati senzacionalne ideje in tukaj moramo opustiti idejo, da bi bilo to neko financiranje brez vsakega tveganja. Eh, torej, naš pristop mora začeti vključevati nek rizičen kapital. E, to je pravi način za financiranje velikih inovacij. Poglejmo si naprimer Skype. E, Skype je rezultat evropskega programa CIP in e, z specifičnim financiranjem preko posojil iz programa CIP Torej, šlo je za sicer specifično financiranje, ampak preko posojil in e, na podlagi tega je Skype postal to, kar danes poznamo in kar je revolucioniralo svet. Zato želim bolj jasno povedati, da potrebujemo neko mešanico na področju financiranja. Torej, e, združiti moramo. E, Tako imenovani R, torej RSFF, to je financiranje z delitvijo tveganja, Um, In to je seveda zelo obetaven koncept, kajti na ta način eh, lahko številne inovacije, ki sicer ne bi prišle na trg, podpremo, ampak eh, tudi kolegica Merkisova je že to omenila, to bi lahko kombinirali s sistemom nagrad. Torej, če nekdo eh, z financiranjem RSFF eh, uspe pripeljati proizvod na trg, potem je deležen še nagrade. Eh, Eh, in če torej prijedemo na tak sistem neke dejanske nagrade, ki eh, se obeta, če nekdo inovacijo izpolni, eh, to bi pomenilo spremembo paradigme. Ampak tudi še kaj drugega bo potrebno tukaj uh, spremeniti. Trenutno je prepovedan dobiček, kadar gre za posojila uh, iz Evropske unije. In če ne smem ustvarjati dobička, mi to seveda bistveno. Uh, omeji možnosti torej, več tveganega kapitala in načeloma smo tukaj že ustvarili nekaj temeljnih elementov, ki jih moramo samo razširiti. To pomeni tudi, da bomo imeli manj nejasnosti, kar zadeva financiranje in spodbujanje. Nekdo, ki je deležen spodbud, je moral že nekaj pokazati za to. Eh, želel pa bi, da se pri eh, razpisih tudi eh, financiramo na velike teme, tudi pri javnih naročilih. Želimo, da je javno naročanje tako kot na kitajskem in ZDA da inovativni elementi dobijo določen odstotni delež in če tega ne bomo opredelili in uh, potem samo napišemo, ja, ampak pri razpisih mora biti zraven tudi inovacija, potem ne bomo naredili eh, ničesar. Uh, Eh, tukaj gre za res velike teme. Naprimer, verjetno 30 odstotkov eh, bomo namenili za tehnologije skranjevanja energije. Eh, to je področje, na katerem zelo zaostajamo za azijskimi državami. Tukaj moramo ta zaostanek nadomestiti, potrebujemo inovacije za nove tehnologije in na to se moramo osredotočiti. In to je enostavno zapisati v Eh, razpis, um, torej uh, močnejši sistem nagrad, uporaba financiranja z deljenim tveganjem in to sta dve glavni temi, na kateri se lahko osredotočimo. Hvala, kolega Langen. Ja, najlepša hvala. Če se navežem na to, kar je povedal predhodnik. Udeležba industrije v uh, okvirnem programu, uh, ni nujno kazalnik, ki kaže, ali je naša usmeritev prava, kajti industrija ima zaradi svojih finančnih sredstev bistveno širše možnosti kot mi v okvirnem programu in uh, zato velika podjetja od tega niso odvisna. Je pa pomembno in tukaj se strinjam, da opredelimo uh, strateške cilje za industrijski razvoj v Evropi in da opredelimo, kje so ključni trgi in uh, kje moramo konkurirati v globalnem kontekstu uh, in kje bodo torej težišča naše dejavnosti. In mislim, da v sporočilu komisije to ni dovolj dodelano. Zato mislim, da moramo tukaj nekaj dodati. Torej, uh, Eh, vprašanje strateških podarkov. Eh, seveda se vedno odpira tudi vprašanje, kje so inovacije posebej eh, nujne, posebej potrebne in poleg evropskih vodilnih pobud je potrebno obravnavati tudi regionalno raven in pa mala in srednje velika podjetja. In tukaj je potrebno eh, enostavno vedeti, da eh, te, ta okvir ni primeren za majhna in srednje velika podjetja, je pa tudi pri njih inovacijski potencial precejšen. Zato bi prosil za to, da ko govorimo o povezavi strukturnih politik in inovacijskih politik, da se bolj osredotočimo na to in seveda je veliko odvisno tudi od uh, mrežnih struktur in eh, zato mislim, da moramo tudi tukaj okrepiti ta inovativni element. Naprimer, pri nas na spodnjem Saškem imamo projekte. Um, z univerzami, ki jim namenjamo 60 milijonov evrov in eh, tukaj se osredotočamo na prenos znanja z univerz v mala in srednje velika podjetja. Eh, zato uporabljamo tudi denar iz eh, strukturnih skladov in bolj moramo staviti na tak kontekst. In pa še tretjič, pripričan sem, da ne samo podjetniki ali znanstveniki, Eh, tudi kdo drug je lahko uh, gonilo inovacij, naprimer zaposleni v podjetjih. Obstajajo naprimer modeli, da eh, zaposleni eh, podpišajo kolektivne pogodbe z eh, delodajalci, zato da se eh, del njihove plače uplačuje v sklad za inovacije v podjetju, ki se potem uporablja za spodbudo inovacij in uh, na ta način je razvoj samih proizvodov manj odvisen od uh, same industrijske proizvodnje in tisti, ki. Uh, Pravzaprav na tem delajo, so na ta način neposredno vključeni v inovacije. Kolega Lambert. Hvala lepa mnogo, kar smo povedali, je zelo dobrega. Še posebej bi podprl intervencijo kolege Šacisa in to še nekoliko pokomentiral. Jaz vidim inovacije kot sistem, kjer treba pritiskati, vleči in pa odstranjevati oska grla. Ko govorimo o potiskanju, kot je Jorgo že omenil, imamo kapital v Evropi, ki še ni tam, kjer bi moral biti. RSFF, to je sicer javna pobuda, ampak tukaj je tudi zasebni kapital, s katerim je treba vzpostaviti povezavo. Omenili smo tudi regionalne politike, ampak treba je gledati zadeve širše mislim, da je treba storiti več, če želimo zares pospešiti vsta naložbeni kapital. Treba je torej potisniti in v Evropi bomo potrebovali kar nekaj časa, da pridemo na enako raven, kot jo imajo že v združnih državah. Mislim, da je to prava smer, čeprav še nismo tam. Kar nekaj je bilo tudi oskih grl, med njimi eh, smo se pogovarjali o izdajanju standardov. Vemo, da je določenje standardov na področju inovacij lahko tudi dejstvo, ki zaustavlja celoten proces. Poglejmo elektromobilnost. Celotni svet sicer postavlja standarde, ampak jaz bi se osredotočil na hitro postavljanje standardov. Imamo cilje do leta 2020 in če ne boste dovolj hitri pri postavljanju standardov, boste potrebovali ogromno časa. Torej, pomembna je ta hitrost, pomembna je ustrezna časovnica. Zdaj pa še vidik, kako je treba vleči. V Evropi imamo predvsem uh, prakso določanja standardov, ciljev, regulacije, s katero želimo spodbujati inovacije v Evropi. Tako pri nas poteka spodbujanje inovacij v Evropi. V tem smislu bi potegnil sporednico tudi z inovacijami, ki so osredotočene v rezultate. Ne gre za to, da za vsak posamezni kos točno določimo vse podrobnosti, kajti to bi bilo preveč birokratsko. Mislim, da moramo opredeliti rezultate v obliki odziva na večje družbene izzive omenili ste energetsko učinkovitost, jaz bi rekel učinkovitost pri rabi virov, omenili ste tudi staranje. Vprašanje je, koliko časa bodo ljudje lahko dostojno živeli doma. Torej, ti cili so merljivi in, kolegi, v našem odboru za industrijo moramo podariti tudi vlogo močnejšega vodenja. Imamo velike družbene izzive, eh, med njimi zmanjšanje emisij, večjo energetsko učinkovitost in podobno. Itre je tukaj nekako v bolj defenzivni poziciji, vedno pravi, treba je biti previden, ne preveč ambiciozen, kaj ti preostali svet se ne premika tako hitro. Seveda vse to razumem, ampak zadevati se je treba tudi naslednjega. Če streljamo nizko, bomo končali nizko, oziroma če ciljamo nizko, bomo ostali nizko. Kljub temu pa vemo, da ostali nizko ciljajo tudi precej više in imajo bolj ambiciozne cilje. Ko kitajska vlada določa cilje, se ve, da jih bo treba tudi izpolniti. Želim torej povedati, da si pogledajte versus this industrial. To ni najboljši način, da tako končaš mislim, da je pomembno, da si prizadevamo za dobro vodenje. V Evropi zdaj ni čas, da se odpovemo temu potencijalu industrijskega vodenja oziroma vodstva, vodilne pozicije na področju industrije. Mislim, da moramo biti veliko bolj ambiciozni, kot dejansko smo. Včasih imamo občutek, da je itre defenziven dejansko pa smo odbor za inovacije. Priznati je treba, da so tukaj kolegi, ki želijo biti bolj previdni. Verjetno bi se bilo treba odločiti in biti nekoliko bolj ambiciozen, drzen, kar pomeni, da preuzimamo tveganja in si določamo ambiciozne cilje. In to pomeni biti osredotočen v cilj. Če imamo velike Družbene cilje moramo delati na veliko, če nam ne bo uspelo, nam pač ne bo uspelo, ampak prizadevati si moramo, da bomo vodilni. Zdaj pa še nekaj glede javnih naročil. To je eden od instrumentov, ki vlečejo. 70 odstotkov BDP-ja eh, izhaja iz javnih naročil. Mogoče menite, da je ta odstotek prevelik, ampak tako trenutno je. Tukaj se trenutno troši denar imamo različne inovacijske kriterije, okoljske kriterije, ki vlečejo za sabo inovacije. Trenutno imamo takšna pravila, da gre za tri odstotke BDP-ja. Če govorimo o teh treh odstotkih, menim, da bi morali zadevo razširiti in narediti tukaj še eno povezavo, recimo z odborom Inko. Treba ga je spodbuditi, da razširi možnost razširitve teh meril. Kolega Kosinovski, s teboj se pa ne strinjam. Mislim, da potrebujemo zavezujoče cilje. Določi se standard in ko so stvari zavezujoče, s tem naredite uslugo inovatorjem in tistim podjetjem, ki so zmožni zagotoviti storitve in proizvode, ki so potem vodilni. Mislim, da nism, ne smemo biti tisti, ki zagovarjamo tiste, ki zaostajajo. To bi bilo destruktivno. Obstajajo podjetja, ki, ki bodo enostavno izginila. Takšno je življenje in podjetja, ki bi lahko nastala, pa tako ne bodo nastala. Vedno gre za stvar izbire. Če zagovarjate defenzivno stališče, potem preprečujete nastanek novih akterjev. Zato vas spodbujam, da ste nekoliko bolj drzni. Še nekaj manjših komentarjev. Partnerstva za inovacijo. Tukaj imam samo en pomislek, eh, te vladne strukture, strukture upravljanja ne, smedo, ne smejo biti prevelike, biti morajo operativne, ne sme iti za prevelike odbore, treba je biti prožen, da se kaj doseže. Glede vprašanja družbeno proti industrialnemu, pa menim, da gre pri družbenih inovacijah za naš način organizacije življenja. Včasih potrebujemo tehnologijo, včasih gre za organizacijo in poslovne modele. Uh, mislim, da gre vedno za neke kombinacije vsega tega. Eh, dobri smo pri inovacijah na področju tehnologij, ampak kot ste rekli, potem prevesti to v rešitve, ki delujejo za ljudi, tukaj pa lahko naletimo na težave. Socialne inovacije za mene niso samo eh, inovacije pri socialnem življenju, temveč gre za vključevanje ljudi v spremembe eh, pri načinu življenja. Toliko z moje strani. Torej spodbujam vam, da ste drzni. So, Najlepša hvala. Zdaj pa bom še sam dodal dva stavka. In sicer imamo še pet zahtev za besedo in poročevalko in še komisijo. In imamo deset minut časa. Torej, če želite vsi priti na vrsto, boste morali biti vsi krajši. Kolega von Nistelroj. Hvala lepa, me veseli, da sem prvi na tej, tem seznamu petih. spodbujam gospo Merkis v njenem pristopu. Očitno je, da je treba izboljšati naš način delovanja na področju inova, inovacij, treba izboljšati koordinacijo, vključevanje ljudi, treba je spodbujati pobude v skladu z Lizbonsko pogodbo. Eh, potrebujemo nov veter v, jedri, eh, v jadrih, da napredujemo. Torej, tukaj je treba postoriti še kakšen korak naprej. Ko vorim, govorimo o pobudah, eh, je pomembna njihova učinkovitost. Lahko imamo instrumente, kot so regulacije ali kaj podobnega. Mene pa zanima, kaj je tukaj novega. V poročilu ste navedli kar nekaj pobud. Vse te pobude so vezane na birokracijo. Mislim, da je prava vrednost poročila gospe Merkis v tem, da zagotovimo, da nimamo samo več vetra ali pa večja ladja, eh, jadra, temveč da eh, smo bolj inovativni na področju inovacij. Treba se je osredotočiti na obstoječe predpise, ki jih je treba spremeniti do leta 2013, recimo regionalni skladi in podobno gre za celoten seznam, ki ste ga navedli v svojem poročilu če naj bi postopoma spremenili stanje na področju inovacij, je treba iti korak za korakom in to zavezujoče. Naš odbor ITRE tukaj ne, ne sme igrati neke mehke vloge, temveč odločnejšo vlogo. Druga stvar, gospod Čmakakis, govori o načinu, kako globoko analiziramo uporabo regionalnih skladov, kako uporabljamo raziskave. Tukaj je še eno področje, kjer lahko ustvarjamo sinergije. Pomembno je, da se vaše poročilo na to specifično sklicuje, ne samo medlo treba se je posvetovati z odborom za regionalni razvoj, e, tako da bi lahko imeli nek kraj vse na enem mestu v zvezi s financiranjem. Po mojem mnenju je pomembno, da imamo v končni verziji vašega poročila točno napisano, kaj je treba spremeniti e, v zvezi s predpisi. Navedli ste ključna področja za dobro sodelovanje in pripravljen sem vam pomagati pri tem. Dobro delo, hvala. Eh, Gospod Prodi. Hvala, predsedujoči. Tudi jaz bom poročevalec v senci v odboru Envi, zato me ta dokument zelo zanima. Zelo nakratko bom povedal, da menim, da moramo pripraviti ogromne spremembe, ravno zato, ker mora naša družba razumeti koncept omejenosti naravnih virov in omejenosti pri obdelavi naših odpadkov. In zato gre tukaj prav za nek kulturni prehod, ko bomo pri razumevanju našega človeškega, okoljskega in drugega eh, potencijala. Če bomo primerno ovrednotili te vidike, bomo lahko zmanjšali pritisk na uporabo naravnih virov, hkrati pa tudi zagotovili napredovanje naše civilizacije. Zato menim, da je to pravi način, da usmirimo raziskovanje in razvoj. Ravno zato, ker moramo stvari dolgoročno gledati, če želimo iti po pravo smer glede naporov za raziskovanje in razvoj. Zato menim, da je zelo pomembno delo vseh odborov, ki pripravljajo mnenja, saj mislim, da je res potrebno tukaj doseči nek celovit kulturni napredek znotraj naše družbe. Hvala. Hvala, kolegica Kavaljo. Uh, Hvala, predsednik. Zahvaljujem se gospe Merkis za dokument in komentarje. Gre za dober dokument, ki ustrezno obravnava inovacije ki so posledica izobraževanja, raziskav, delovanja trga, okvirnih pogojev. Poleg tega se strinjam širšo definicijo inovacij. Tukaj govorimo tudi o socialnih, družbenih inovacijah. Mislim, da so regionalne inovacije ravno tako pomembne. Pa tudi institucijske uh, inovacije so pomembne, zlasti na področju javne uprave. Uh, E, in tukaj v trenutku krize je to priložnost za uvedbo novih inovacij v javno pravo. Želim si, da bi dokument bolj ravnoteženo obravnaval različne vrste inovacij. Po mojem mnenju bi morali bolj poudariti industrijske inovacije. Unija za inovacije bo bistvenega pomembna za ohranjanje eh, evropskih inovacij v globalnem okviru, tako se povečuje tudi konkurenčnost Evrope, pa tudi izvoz Evropske unije v svetovnem pogledu. Eh, novim industrijskim sektorjem v sponu je treba dati zagon, treba je biti pozoren na področja, kjer smo vodilni na svetu. Če si pogledamo uh, cilje uh, na področju industrije iz leta 2009, kje smo najboljši, najboljši smo na področju proizvodnje in pa avtomobilov in uh, treba je zagotoviti, da ohranjamo te vodilne pozicije in uh, na teh področjih še naprej ustrezno uporabljamo vire. Treba je torej ohraniti vodilne pozicije v tistih panogah, kjer smo že tako med boljšimi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Spregledali smo gospod Sartori, izvolite. Hvala, predsednik. Zelo na kratko bom povedala, glede na to, da nas čas pritiska. Kot poročevalka v senci stranke EPP sem bila na sestanku 24. novembra s poročevalko in eh, strinjam se, tako kot so povedali že kolegi pred menoj, s tem, da je delo, ki ga je opravil odbor in ki ga je pripravila poročevalka, dobro upravljeno delo. Sama imam namen, zauzeti se za nekatere točke, ki se mi zdijo bistvenega pomena in prva je ta, da mora tudi vprašanje inovacij postati, tako kot se je to že v preteklosti zgodilo za druga izredno pomembna vprašanja, transverzalno vprašanje, ki ga je treba obravnavati v vseh uredbah in direktivah, ki se bodo sprijele na ravni Evropske unije. To transverzalno obravnavanje vprašanja je izredno pomembno, zato ker eh, se lahko s tem izognemo tem razpravam, ja, to bi bilo treba umestiti tudi sem in tja in tako dalje. Ampak od danes naprej bi morali zagotoviti, da bo vse to, kar bomo počeli v Evropi, vključevalo tudi točko, ki zadeva inovacije. To je prva zadeva. Drugič, kar pa zadeva to specifično pobudo, se ne bi želela vračati k stvarem, ki so bile že narejene. Ravno kar smo upravili program za raziskavo na področjih inovacij v javni upravi, videli bomo, kaj se bo s tem še zgodilo. Ampak e, še neka druga točka je, v zvezi s katero se strinjam in za katero bi se zauzela, pa je e, vprašanje One Stop Shop. Ker se absolutno strinjam s tem, da je to tesno povezano s postopkom debirokratizacije. To je tudi zelo velik problem, s katerim se ukvarjamo v Evropski uniji, še zlasti v zvezi z malimi in srednjimi podjetji, ki nimajo na voljo strukture, s katero bi se lahko soočili s tem tako zapletenim in težavnim svetom, kakršen je naš. In zato moramo zagotoviti to, da bodo imeli na voljo svoje enotno okence. To je izrednega pomena. In še predzadnja točka. Evropa si mora zastaviti cilj ne le, da bo ščitila in pomagala pri varovanju pravic intelektualne lesnine, ampak da jih bo tudi da bo tudi seznanjala javnost s tem. Številni patenti so bili uloženi, vendar širša javnost v zvezi s tem ni seznanjena in zato se to neprimerno uporablja. Pa še zadnja točka, čeprav bi jih imela lahko še zelo veliko, glede na razpravo, ki smo jo slišali danes dopovdne. Mislim in to pravim predsedujočemu, da bi mogoče lahko kolegi bili nekoliko bolj koncizni in manj filozofski v svojih razpravah. E, in tukaj mislim tudi na tiste, ki so dolgo govorili, potem pa šli ven iz dvorane. Torej, zadnja točka zadeva vprašanje javnih naročil. Tudi pri tem mislim, da je pomembno povedati, da ko govorimo o javnih naročilih, moramo zahtevati, da se bo v javnih naročilih določeno mesto namenilo tudi vprašanju inovacij, glede na to, da gre to za transverzalno vprašanje, ne moremo o inovacijah govoriti samo znotraj tistih vprašanj, ki so zelo moderna in o katerih zelo veliko razpravljamo dan danes na področju energije, naprimer. ampak tudi pri drugih vprašanjih, ki zadevajo varnost, zdravje in tako naprej. In zato mislim, da bo na tej podlagi nastalo zelo koristno in zanimivo delo in s strani moje stranke se bom sama zauzemala za skupno delo s kolegi, ki bodo podprli delo poročevalke. Hvala. President. Hvala, gospod predsedujoči. Pri tem dosjeju se sam zauzemam za opredelitve kaj je raziskovanje, kaj so inovacije. General de Gaulle je pravil, da imamo veliko raziskovalcev, potrebujemo pa tudi tiste, ki bodo kaj našli. Torej potrebujemo nek, nekoliko več najditeljev in nekoliko več izumiteljev. Drugič, v tem dosjeju pogrešam veliko poglavje posvečeno inovacijam v okolju. Govorili smo o inovacijah v industriji, v gospodarstvu, imamo krasno poglavje o inovacijah na socialnem področju, vendar pa tukaj pogrešam veliko poglavje o inovacijah na okoljskem področju in na področju um, ravnanja z viri. Potem naslednja točka. Javni sektor. Strinjam se, da je bilo zelo veliko inovacij eh, unešenih v javni sektor, vendar pa mislim, da moramo biti pri tem zelo previdni in da moramo pri tem res razlikovati med upravo in javnim sektorjem nasplošno. Pa še eno vprašanje, ki ga želim izpostaviti, to je povezava med državami članicami v povzetku Evropske komisije v prvih štirih točkah se govori o. Uh, odnosih z državami članicami in mislim, da bi morali v največji možni miri vključiti v delo tudi predstavnike nacionalnih parlamentov, zato da ne bomo imeli razhajajočih mnenj na ravni Evropske unije in na ravni držav članic. In uh, povedal bi, da člani izvršnih vlad na lokalni ravni to vprašanje gledajo kot zelo problematično. Hvala. And, uh, eh, thanks, Hvala lepa, lahko sem zelo, zelo kratka. Med razpravo o proračunu smo videli, kako nenaklonjeni so členi, člani sveta, da bi podprli inovacije na ravni EU. Podobno je tudi na nacionalni ravni. Mnoge uh, države so žrtve oskubljenih programov. Tukaj so sicer mogočni stavki, da naj bi inovacije postale politika skupnosti, Eh, ampak tukaj je potrebno sodelovanje vlade. Mogoče je treba meriti, kaj počnejo nacionalne vlade. In pri tem merjenju je treba meriti dejavnosti, stopnje dejavn, eh, stopnjo dejavnosti in pa uspešnosti nacionalnih vlad. V Evropski uniji verjetno ne bomo dobili vseh potrebnih sredstev od sveta. Tako da mislim, da je treba biti zelo, zelo uh, uh, odločen v zvezi z odgovornostmi posameznih nacionalnih vlad in pa uh, njihovih inovacij za prihodnost. Torej ne, ne smemo pozabiti nacionalnih vlad. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem na kratko besedo še komisiji. Želite kaj dodati? Če vam uspe biti kratki, bo odlično. Eh, hvala lepa. Razumem, da se mudi. Zahvaljujem se gospe poročevalki Merkisovi za dobro upravljeno delo, pa tudi vsi drugi prispevki poročevalcev v senci so bili tako bogati, da se ne bom mogla osredotočiti na vse. Tri točke bi podarila. Potrebujemo naslednje, kot je rekel že gospod Lambert, biti moramo zelo ambiciozni, sicer ta nujnost eh, inovacij, ne bo ustrezno obravnavana. Tudi gospa Sartori je povedala podobno, treba se, je potrebno je uskladiti posamezne, usmeriti posamezne politike, navedene so bili tudi regionalne politike, zelo jasno. Če si ambiciozen, se moraš zavedati, da moraš ostati pameten, razumen, tudi fiskalna konsolidacija je potrebna. Treba zagotoviti potrebna sredstva v proračunu, ampak odločitev ne smemo sprejemati prehitro glede na trenutne okoliščine. Povdarila bi tudi uh, pomembnost, ki jo komisija pripisuje javnim naročilom omenili ste jih že med razpravo. Komisija meni, da imajo javna naročila ogromen potencial, ki ga je treba še raziskati tudi v okviru inovacij. Gospe Merkis, bi, uh, eh, bi, bi, bi rada povedala, glede njenih dvomov v zvezi s partnerstvi o inovacijah, naslednje. Kot eh, je bilo že omenjeno, imamo nek pilotni projekt na področju zdravega staranja. Želimo čim bolj sodelovati pri tem projektu, kajti bistveno je eh, definirati, kako bodo ta partnerstva upravljana, kako vključujoča bodo, kakšni bodo rezultati in upam, da vam bodo službe komisije v kratkem že poslale dokumente, da vse skupaj pojasnijo. Eh, podpiramo pa vašo aktivno vlogo v teh pilotnih projektih, ki je nujna. No, še dve krajši sporočili. Pozdravljamo v zamisli gospoda Hece Markakisa v zvezi z bonusnimi mehanizmi. To je treba še nadalje podrobno razdelati in z veseljem bi slišala še več o mnenjih tega odbora na to temo. No, še nekaj v zvezi s partnerstvi, kar je omenila že gospa Merkis. Partnerstva niso neki novi inštrumenti. To naj ne bi bili neki novi viri financiranja. Partnerstva so način, proces pristopa, tega integrativnega pristopa, o katerem sem že slišala od tega odbora, S tem pristopom obravnavamo vse dele inovativne verige, same zamisli do trga, do standardov, do potreb državljanov, torej teh velikih izzivih. Torej to ni nek nov inštrument, ni nek nov okvir financiranja. Veliko stvari bi še lahko povedala, ampak razumem, da časa ni. Hvala lepa. Na voljo smo vsem poročevalki in tudi drugim članom, če potrebujejo pomoč. Hvala. Najlepša hvala za ta kratek prispevek. Sprašujem, če želi kolegica Merkiseva še kaj dodati. In če je to nujno, prosim, kratko in jedrnato. Vem, da čas izteka. Na kratko bi se samo odzvala. Toliko je bilo povedanega. Seveda si je treba prizadevati seči po zvezdah, upam, da jih bomo tudi dosegli, ampak že, če pridemo do lune, bo to že ogromno popolnoma se strinjam z vsemi kolegi, ki so pozvali k visoki stopni ambiciji. Podpiram tak pristop. Gospod Lamberts, seveda ne bomo zagovarjali tistih, ki zaostajajo. Jaz vsekakor tega ne počnem, popolnoma se strinjam z vami, treba je iti naprej, v napad, treba je narediti velike korake naprej. Omenjene je bilo, da je treba spodbujati odličnost. Pozdravljam tako mnenje in menim, da je temu treba posvetiti več pozornosti. Treba si ogledati vse inštrumente. In uh, zdi se mi, da imamo neko trenutno strukturo inovacij. Treba jih je usmeriti, treba je sinhronizirati politiko. Inovacije morajo biti mešanica vseh inštrumentov. Vse je treba usmeriti v cilj, vključno z obstoječimi uh, programi, ki jih že imamo. Treba jih je pač prilagoditi. Inovacije so pomembne tudi na področju javnih naročil. Tukaj imamo še možnosti. In eh, vsekakor moramo biti inkluzivno vključujoči, treba je sodelovati z inkom, kot sem rekla, delamo na tem, na ta način se lahko spodbudijo inovacije in tako lahko vzpostavimo nek popolnoma drugačen sistem. Ta unija za inovacije je usmerjena v velike družbene spremembe. In, tre, in viri in pa podnebje, to so pa prvi izzivi na naši poti. Kot so rekli že moji kolegi, v resoluciji smo jasno navedli, da je inteligenca pri porabi virov ključni princip za vsako partnerstvo za inovacije. In to je tudi tisto, kar je v spredju pri našem razmišljanju. Zahvaljujem se vsem kolegom za različne mnenja, ki jih popolnoma podpiram. Dobro, najlepša hvala. S tem smo opravili sto točko dnevnega reda in hitro in takoj prehajamo na glasovanje. Imate vsi s seboj glasovalne kartice? Da? Potem prehajamo kar na prvo točko glasovanja in sicer je to poročilo Marinesko. Gre za inovativno financiranje na svetovni in evropski ravni prosim vas, da vzamete v roke glasovalni seznam in kar začeli bomo. Kdo se strinja s prvim kompromisnim predlogom spremembe? Kdo je za, proti, vzdržani? Številka sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Yes. Oh, excuse me. I have a... Se opravičujem, pravi predsedujoči, nisem dobro prebral seznama. Torej, številka sedem v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Dobro, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem, kdo je za, proti, vzdržani. Preverjamo. Nummer 8 check. Preverjamo številko 8. Bodi sklost. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Številka 9. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. Kompromis 2. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. 16 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tesno. 29, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis številka 3. Želite, da preverimo 15? Preverjamo številko 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sem imel prav, torej. Dobro. Prehajamo na kompromisni predlog 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Potem. Drugi del predloga spremembe 22. Kdo je za? Proti? Torej samo drugi del predloga spremembe 22. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa pri 24, tukaj imamo ustni predlog spremembe. Glasujemo o predlogu skupaj s ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 23, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti. Bomo preverili. Preverjamo 23, drugi del. Glasujemo. Evropska ljudska stranka ima enega preveč. Še vedno en preveč iz Evropske ljudske stranke. Dobro. In končni rezultat sprejeto. 26, kdo je za? Z ustnim predlogom proti. Zdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, zdržani, Zavrnjeno. Kompromis štiri, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 25 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 30 za? Torej 30, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 33 za? proti, zdržani, sprejeto. 34 za. Torej, 34, kdo je zdaj razdeljen? 34 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa 35 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Zavrnjeno. 36 za, proti. Bomo preverili. Preverjamo 36, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa 40. Prosim, gospod Žado. Rad bi se le prepričal, da je bil ustni predlog spremembe sprijet pri številki 38, ker nisem prepričan. Imeli smo ustni amandma. Ali je zapisan na seznamu? Bomo preverili. Jaz imam na seznamu 38 brezustnega predloga spremembe. Prepozno, pravi predsednik. Rečeno mi je, da je ustni predlog spremembe prišel prepozno. No, ampak. Eh, Se upravičujem, pravi predsednik. 38 eh, sem že dal na glasovanje in nisem omenil ustnega predloga spremembe, to je bila moja napaka, ampak nišče mi ni nič rekel. Bomo torej povonili z eh, ustnim predlogom spremembe? Gospod Čičester? Ja, kakorkoli že, predsedujoči, mi nasprotujemo temu ustnemu predlogu spremembe. Ja, dobro, potem pa itek ni problema. To nam je seveda v pomoč. En eh, poslanska skupina nasprotuje ustnemu predlogu spremembe, zato je to rešeno. 38 je bil zavrnjen. Zdaj pa 40 brez predloga spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 41. Želite, da preverimo dobro 40 brez ustnega predloga spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 41 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. Drugi del, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 42, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa dvakrat po delih. Kaj pa naj bi bilo to? Številka 43, dvakrat po delih. Potem bi lahko bilo pravzaprav v štirih delih. Torej najprej od prvega dela, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa drugi del in eh, drugič po delih, torej prvi del drugega dela, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno in drugi del drugega dela, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Zdaj pa končno glasovanje. Elektronsko glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. To je to. Zdaj pa gremo na naslednjo točko. Deveta točka. Klub Turmes. Ja, v zvezi z poslovnikom to imam najraje. Um, vidim, da Džajs ni pri volji, zato nismo glasovali o ustnem predlogu spremembe, ampak eh, te težava, ki jo imamo v naših internih pravilih, nobenega pravila ni, dokdaj je ustni predlog spremembe sprejemljiv in to moramo razčistiti. Eh, Januarja na sestanku koordinatorjev. Sicer to ni jasno skupinam, ni, ni jasno sekretarjatu, ni jasno nikomor. Ja, to je bila moja napaka, kot sem tudi rekel, in popravil sem se. Uh, usne predloge sprememb je mogoče seveda podati tudi na samem sestanku, ampak če kdo nasprotuje, potem je to to. Dobro, zdaj pa gremo na deveto točko, poročilo Sosa Wagner. Glasovalni seznam ste dobili. Kolega ne želi več na dolgo govoriti, škoda. In gremo kar na kompromis številka dve, kdo je za. Proti? Zdržani? Sprijeto. Kompromis ena, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Številka osem, kdo je za? Dobro, številka šest torej. Kdo je za številko šest? Številka šest, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Številka osem, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Številka devet za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Deset za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Enajst za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Dvanajst za? Proti? proti, vzdržani, zavrnjeno. 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 15, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis številka 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 16 po delih, prvi del, kdo je za? Se pravi, čujem pravi predsednik, prvi del je že vključen v kompromisu, torej glasujemo samo še o drugem delu, kdo je za? Proti? Vzdržani sprijeto. In še tretji del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Tudi sprijeto. Zdaj pa gremo na številko 20, kdo je za? sproti, bomo preverili. Preverjamo številko 20, glasujemo. Konec glasovanja. Evropska ljudska stranka ima enega preveč. Dobro. Sprejeto. 21, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. 22 za, proti? Bomo preverili. Preverjamo 22, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro, ste hoteli glasovati proti, pa začnimo še enkrat. 22, še enkrat glasujemo, prosim. Glasujte, prosim. Ste si glasovali? Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. 24. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 25 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis številka 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 28 za? Proti? proti, zdržani. Sprejeto. Kompromis številka 6. Preverjamo 28. Dobro. Glasujemo 28. Konec glasovanja. Ja, tesna večina. Kompromis številka 6. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 30 za proti, vzdržani. Tudi sprejeto, 32 po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, tudi zavrnjeno, 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 34, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, Zdaj pa še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. In končni rezultat. Sprejeto. Čestitke. Čestitke vsem kolegom. To je bilo zadnjo glasovanje pred Božičem, torej poseben dogodek. Zahvaljujem se, da smo zaključili brez večjih težav. No, ampak če lepo prosite, gospod Langen, bomo imeli dve posebni zasedanji, izredni zasedanji, ampak se jih sestankujemo naprej in nim nobenega razloga, zakaj bi morali zdaj oditi. In prehajamo na, kje smo zdaj? Na točko dnevnega reda številka 10. Gre za odnose Evropske unije s svetom za sodelovanje v zalivu. Kolegica Niblerjeva ima besedo.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 hätte ich besser Mund gehalten. Herr Vorsitzender, wir warten noch zwei Minuten, bis es ruhiger geworden ist. No, dobro, gospod predsedujoči, predlagam, da počakamo dve minuti, da se tukaj les za razmere malo umirijo. It is, is it possible, dear colleague? Torej, spoštovani kolegi in kolegice gospod Brezina, gospod Vidal Kvadras in še nekaj drugih. Ali bi bilo mogoče, da bi se nehali pogovarjati, zato da bomo imeli nekaj priložnosti za uradni del? Nimamo šans, kaj? Bye bye.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 Herr Vorsitzender, ich denke, ich kann jetzt. No, gospod predsednik, mislim, da bi zdaj lahko počasi začela. Dobro, kolegica Neblerjeva eh, lahko začne zdaj, ko so se stvari nekoliko umirile. Najlepša hvala. No, odlično. Spoštovani gospod predsednik, dragi kolegi in kolegice, zelo me veseli, da vam lahko predstavim svoje mnenje o odnosih Evropske unije eh, s svetom za sodelovanje v zalivu. Eh, morda mi dovolite uvodno pripombo. Zelo hvaležna sem, da je odbor za zonanje zadeve eh, sprejel poročilo na lastno pobudo, oziroma se odločil, da bo pripravil sporočilo, poročilo na lastno pobudo, ki se bo ukvarjalo z odnosi Evropske unije z zalivskimi državami. In eh, mislim, da je ravno ta regija za nas z evropske perspektive ena od najpomembnejših regij. Zato me zelo veseli, da je torej se je odbor za zunanje zadeve tako odločil in to je zelo pomembno tudi za naš odbor, kajti tudi mi bomo lahko podali svoje mnenje in se bomo še bolj intenzivno ukvarjali s tem. V svojem stališču, sem, eh, torej mnenju, sem obravnavala tri od področja, ki so pomembna za naš odbor. Najprej je tu eh, sodelovanje s temi zalivskimi državami na področju energetike, drugič je tu področje energije in sodelovanje na tem področju, sploh kar zadeva surovine, in pa tretjič so tu raziskave in inovacije. Posem na kratko, kar zadeva prvo področje, torej energetika. Eh, fosilna goriva Eh, ki jih je ravno v teh državah precej predstavljajo za Evropsko unijo še vedno eh, najpomembnejši vir za zagotavljanje varne oskrbe v Evropi in eh, zato je pomembno, da se pogovarjamo z državami dobaviteljicami. Nisem veliko pisala o tem v svojem mnenju, samo da podpiram pobudo, ki zahteva večjo preglednost cen nafte in vseh statistik v zvezi s proizvodnjo in popraševanjem. E, torej, e, joint oil data pobuda je to. Eh, potem, kar zadeva vire, mislim, da je tukaj še veliko potencijala na področju zemljskega plina in utekočinjenega zemljskega plina. Tudi tukaj nam te države lahko kar nekaj ponudijo. Eh, z delegacijo za arabski polotok, ki predsedujem, sem bila pred nekaj meseci tudi v tej regiji. Bili smo v Katarju in eh, obiskali smo Ras Lafan. Tu je ogromna platforma, ki so jo zgradili tekom 18 let eh, in tam utekočinjajo plin in ga izvažajo po vsem svetu. Eh, za nas je eh, vprašanje, ali tudi v Evropi imamo neka vzhodna vrata, kjer bi lahko sprejemali utekočinjen plin. To je za nas strateško zelo pomembno in to stališče sem tudi omenila v svojem mnenju. To bi namreč eh, omogočilo nadaljno diverzifikacijo naših virov in večjo eh, gotovost oskrbe. Šest držav v zalivu je zelo zainteresiranih in zelo dejavnih tudi na področju obnovljivih virov energije in eh, tudi na tem področju mislim, da moramo poskrbeti za bolj intenzivno sodelovanje, sploh kar zadeva vetrno in sončno energijo. Ehm, izkoristiti moramo vse priložnosti, da bi tudi tam eh, še več investirali. Toliko torej, kar zadeva energetiko. Eh, za nas iz evropske perspektive je seveda to zelo pomembno. Potem pa še drugo področje, surovine. Tudi tukaj mislim, da je pomembno, da imamo intenzivno partnerstvo na tem področju in politično so tukaj potrebni dve zadevi. Najprej je tu odprava trgovinskih ovir, ki deloma še obstajajo drugič pa, eh, da mora nujno priti do podpisa prostotrgovinskega sporazuma in veste, da z državami iz zaliva Evropska unija že leta in leta dela na prostotrgovinskem sporazumu, še vedno pa ta sporazum ni sklenjen. Eh, torej, mislim, da je pomembno, da tudi v našem mnenju še enkrat povdarimo, da je potrebno nujno nadaljevati s pogajanji in da eh, izredno prosimo komisijo, da izkoristi vse možnosti, da pride do sklenitve sporazuma. In pa še zadnja točka, raziskave in razvoj. Tudi tukaj lahko poročamo o tem, kakšne so uh, izkušnje v tej regiji. Tudi kolega Rubik je bil uh, vključen v delegacijo in je bil tam. Uh, eh, naprimer, uh, ne vemo kaj dosti o tem, kaj uh, se ponuja uh, študentom tam. Tudi oni lahko sodelujejo v programu Erasmus Modus in žal pa na tamkajšnjih univerzah nihče ne ve za to možnost. Eh, zelo pomembno je tudi z vidika našega trženja, da ponudimo Evropo in da ponudimo te programe, eh, s katerimi povabimo tuje študente v Evropo in na ta način tudi lahko poglobimo dolgoročno sodelovanje. Eh, v mojem poročilu je pač omenjeno, da bi Evropska unija tudi tukaj lahko naredila več, da bi lahko poskrbela za boljše sodelovanje med univerzami in za večjo ozaveščenost glede tega. Eh, sploh pa je potrebno tudi okrepiti sodelovanje z industrijo in raziskavami v tej regiji. Teh šest držav marsikaj počne, v kateri smo obiskali tudi tehnološki park, kjer je nekaj naših podjetij dobro zastopanih, ampak Evropa kot celota pravzaprav tam še ni tako prisotna, kot bi si želeli. Za zaključek še ena pripomba. Največji problem, eh, ki ga imamo tam kot evropejci, je, da imamo eno predstavništvo v Saudski Arabiji. Eh, Arabiji, v Rijedu, za celotno regijo. Saudska Arabija je eh, veliki brat manjših držav, eh, Katarja, Omana, Bahrajna in drugih. In mislim, da je zelo pomembno, da poskušamo tudi v drugih manjših, ampak za nas strateško pomembnih državah odpreti lastna predstavništva. Eh, tudi to sem vključila v eh, besedilo in upam, da bo tudi odbor za zunanje zadeve to podprl. Tu eh, je torej to, kar je zapisano v mojem mnenju. Torej, gre predvsem za sodelovanje z zalivskimi državami na področju energetike, surovin in raziskav in razvoja. To je tisto, kar bi naš odbor moral podpraviti podariti in eh, upam, da, bo, da boste moje mnenje podprli, sicer pa sem odprta tudi za vse pobude z vaše strani. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, sam se zahvaljujem. Ali kdo od številnih poročevalcev v senci želi kaj dodati? Pol rubih kot neporočevalec v senci. Ja, najlepša hvala, predsednik. Eh, lepo se zahvaljujem Angeliki Nibler, ki. Eh, je zelo dobro vodila oziroma zelo dobro vodi tudi našo delegacijo. To poročilo dobro izpostavlja, kaj želimo. Eh, lahko podprem njeno zahtevo po predstavništvih v zalivskih državah. Eh, dobro bi bilo, če bi v smislu nove službe za zunanje delovanje Evropske unije, ki jo zdaj vzpostavljamo, tudi v vsaki od teh držav vzpostavili predstavniški urad, Eh, to bi pomenilo tudi eh, varčevanje za države članice in eh, torej, mislim, da bo to bistveno bolje, kot da bi vsaka država sama tam odpirala svoja predstavništva, hkrati pa bi bilo to koristno za sodelovanje. Drugo področje je seveda CO2, to je zelo pomembno vprašanje pri proizvodnji plina in nafte, zato se raziskave eh, tukaj ne smejo osredotočati samo na skladiščenje, ampak eh, da se poskušamo na CO2 eh, osredotočiti tudi kot na potencijalno gorivo in kemično gorivo, torej, torej tudi z znanstvene plati bi se morali tega lotiti in potem tudi sestaviti poročilo o tem, kako bi lahko CO2 v industrijskih procesih uporabljali naprej, kako bi ga lahko eh, smiselno izkoristili v industrijski proizvodnji eh, kot surovino pravzaprav. Eh, še dve točki sta tukaj pomembni. Eh, najprej Evropski raziskovalni svet, ki eh, podeljuje štipendije in te štipendije bi bile nedvomno pomembne tudi za univerze v tem področju. Uh, in pa novo ustanovljeni Evropski tehnološki institut na Mačarskem. E, tudi ta bi lahko intenzivno sodeloval s tamkajšnjimi univerzami. Mislim, da je to dobra priložnost za nas. Kar pa zadeva naš odbor, 6. E, in 7. decembra bo v Katarju potekal potekal tako imenovani oil show. Tam se srečajo vsi, ki se zanimajo za nafto in plin in morda bi lahko razmislili o tem, da bi tudi kdo z našega odbora obiskal to zadevo. Najlepša hvala. Še vedno nišče ne želi besedo. Dobro. Potem je poročilo očitno tako dobro, da nišče nima več kaj dodati. Tudi to ni, ni slabo. Eh, želi gospa Nibler še kaj dodati? Ja, glede na to, da uh, je spregovoril kolega uh, Rubih, um, se mu zahvaljujem in upam, da bo nekaj svojih predlogov uložil tudi v obliki predlogov sprememb. Kar pa zadeva ta oil show v Katarju, bi morda res bilo koristno, da bi tja poslali koga. No, sama ne bi šla, ampak če koga to zanima sploh kar zadeva eh, varno skrbo z energijo, ne bi bilo slabo. Eh, nedvomno bo šel tja kakšen predstavnik komisije, ampak morda bi bilo dobro eh, preveriti, gospod predsednik, ali je kakšna možnost, da bi tudi mi tja poslali kakšnega uradnega predstavnika. Ampak to bomo morali narediti zelo hitro, glede na to, da zadeva poteka naslednji teden. Ne, ne naslednji teden, naslednje leto, torej bo nekaj časa in eh, dobro bi bilo, če bi vsaj ena oseba tudi iz našega odbora bila tam prisotna. Dobro, bomo za uh, Miklauža podelili to čast. Eh, in bomo to vključili v naslednje razprave. Torej, veste, kdaj so roki za vložitev predlogov sprememb. Se zahvaljujem. No, eh, očitno so se stvari spremenile. 8. december je rok. Torej, če želi kdo še kaj dodati, mora to storiti hitro. No, ampak to je dobro, potem bom pred Božičem vse opravljeno. Potem pa naslednja točka. In punkt. Um no, pri naslednji točki gre za turizem in prosti čas. In kdo drug bi lahko bil za to pristojen kot kolega Šaci Markakis? No, morate mi dovoliti to malo šalo. Mi bo pa nedvomno vrnil z obrestmi. Jo, ja, dobro bi ti koristilo malo dopusta, ampak se bo k malu božič. No, spoštovani kolege in kolegice, gospe in gospodje, tema turizem Eh, morda koga preseneča, da to obravnavamo v odboru ITRE, ampak eh, komisar, ki je pravzaprav pristojen za eno od naših področji, je to uvrstil na dnevni red in zato ima dobre razloge. To je bil komisar Tajani, kajti po Lizbonski pogodbi je turizem vključen v temeljne pogodbe Evropske unije, torej eh, imamo novo področje pristojnosti Evropske unije za področje turizma seveda pri tem podpiramo države članice, moramo pa tudi ugotoviti, da kot Evropska unija še vedno smo največja turistična destinacija na svetu in da je turizem tretja največja eh, socioekonomska sila v Evropski uniji. Torej, to so impresivne številke. Torej, tako kot naša družba, pa tudi turizem doživlja spremembe in eh, tem spremembam se je potrebno prilagoditi. Zato je naša naloga, da kot Evropski parlament eh, podrobno preučimo predloge komisije in morda kaj pokrotiziramo. Obstajajo ljudje, ki se ukvarjajo s prihodnostjo in trdijo, da eh, bomo kot eh, zaenkrat industrijsko središče postali industrijski muzej in potem bomo zanimivi za turiste iz vsega sveta. Ampak eh, številke povedo marsikaj. Če si pogledamo, da 40 odstotkov vseh turistov po svetu potuje v Evropo in eh, da so za nas v Evropi tuji turisti, ne evropski turisti, najpogostejši iz Brazilije, Rusije in Indije, in da te številke hitro rastejo, vidite, da je tukaj tudi velik potencial za evropsko turistično industrijo, kajti številna uh, turistična podjetja so mala in srednje velika podjetja. To je torej prednost, ki smo si jo uh, sami pridelali s svojo zgodovino in uh, svojo geografsko lego smo pa zanimiva destinacija. Imamo pa tudi notranji trg in eh, s to politiko smo ustvarili tudi zanesljivo podlago za turizem. Kajti nedvomno je privlačno, da lahko nek uh, dopustnik iz nizozemske brez težav potuje nekam, kjer ima več sonca, ampak se vendar lahko zanese na zanesljive, eh, kakovostne storitve in eh, proizvode. To smo ustvarili, dosegli z eh, notranjim trgom in to je dobro, ampak tudi tukaj potrebujemo novo dinamiko. Kaj eh, lahko svetujemo Evropski turistični agenciji, eh, industriji, da se bo izboljšala? Tukaj eh, vidim celo vrsto točk, naprimer gastronomija vidimo, da eh, ljudje na eh, gastronomijo gledajo kot na pomemben dejavnik zdravega življenja in zato je eh, tudi v gastronomiji mogoče narediti kar nekaj stvari za izboljšanje kakovosti. Seveda se demografske spremembe odražajo tudi v turizmu, torej vedno več je upokojencov, ampak upokojenci tudi veliko potujejo. In tudi eh, na tem področju imamo predvsem manevrskega prostora za inovacije. Še posebej, kar zadeva novo inovacijsko partnerstvo, da bi omogočili dve dodatni leti življenja visoke kakovosti in tukaj bi turizem lahko igral pomembno vlogo. Potrebujemo pa tudi bolj enotna pravila v Evropi in eh, to naj ilustriram na dveh temah. Najprej je tu zdravstveni turizem. Tukaj je velik potencial za celotno Evropsko unijo. Ne samo za eh, sredozemlje, ki velja za eh, zdravstveno turistično destinacijo, ampak eh, tu eh, gre za. Eh, veliko možnosti in uh, tudi Herbert, ki mora sem in tja na kakšen pregled, kot je pač potrebno za vse od določene starosti naprej. Eh, potem ne bo več moral hiteti od enega sestanka odbora do naslednjega, kar počne zdaj in zaradi česar je pod eh, stresom, ampak se lahko odpelje na Sicilijo ali v Španijo ali na Kreto ali pa tudi v Avstrijo na dopust. Uh, In tam si lahko na gradiščanskem recimo rezervira odličen dvotedenski dopust in v treh ali štirih dneh tam si um, priskrbi vse zdravstvene preglede in um, morda ima kakšno malenkost, ki si jo je že odnegde želel operirati in to lahko potem združi s svojim No, če boš še naprej izdajal take skrivnosti, se bom začel sklicevati na varstvo podatkov. No, dobro, ampak v tvojem primeru bi tukaj moral oditi kar na nekaj dopustov na, na Kreto, v Avstrijo in to z dlje časa. Ampak zakaj pravzaprav gre? Gre za to, da bi dejavnosti hotelov tesno povezali z zdravstveno-političnimi dejavnostmi. Eh, tudi v našem odboru smo ustvarili podlago za to, imamo direktivo o mobilnosti pacijentov, ki je v drugi obravnavi. Uh, torej, to vrstne zdravstvene storitve uh, se bodo lahko plačevali tudi iz eh, zdravstvenega zavarovanja in tukaj vidimo posem nove možnosti za spodbujanje turizma. Ampak zato potrebujemo eh, pečate, potrebujemo znake kakovosti. Vsi poznamo modre zastave iz dopustov na plažah in to nam eh, pove, da. Eh, je na določeni plaži eh, zadovoljiva čistoča in druge, eh, drugi znaki kakovosti. Eh, In uh, zato predlagam, da bi tukaj uvedli modre križe. In uh, torej, če imamo dejanski nek medicinski center uh, v samem hotelu ali pa v uh, kraju počitnikovanja, uh, bi to uh, si zaslužilo um, modri križ ali pa tri modre križe. Ampak. Uh, tukaj obstajajo različne možnosti. Vsi vemo, da, je, da bo tudi trg za eh, zasebno financirane zdravstvene storitve dosegal 50 milijonov evrov v prihodnjih letih, torej tudi tukaj je veliko potencijala, vendar pa moramo ustvariti ustrezne kriterije kakovosti. Komisarje Tajani in Dali eh, oba že razmišljata v tej smeri ampak eh, koristili bi jima naše dobre ideje in eh, spodbujam vas k, eh, k tem. Ehm, še eno področje pa je nekoliko bolj negativno nastrojeno, torej cestni promet. 25 tisoč turistov vsako leto umre v nesrečah na cestah. Tudi v Evropi imamo različna pravila, ki vodijo težave, sploh na področju turizma. Uh, to je pač posledica tega, da nimamo enotnih pravil in pri tem moram povedati, da je glavni pristojni za to poročilo odbor za um, um, promet. In eh, torej tukaj v Belgiji levo pred desnim tega v Italiji ne poznajo ali pa v Franciji tudi ne. Torej eh, tudi znaki so različnih barv. E, avtomobili na pasovih za taksije in podobno. Vse to so zadeve, kjer bi e, se lahko kot e, Evropska unija bolj angažirali, zato da bo nevarnost manjša. Torej, veselilo bi me, če bi kolegi izkoristili to mnenje kot eh, spodbudo, da eh, mi posredujejo kakšno mnenje ali dve. Januarja bomo obravnavali osnutek, februarja bomo glasovali v odboru ITRE. Eh, Aprila pa bo vse skupaj obravnavano na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala. Hvala. Kolegica Rija Madurel. Ja, najlepša hvala. Gospod predsedujoči, prav na kratko se bom oglasila o tej prvi izmenjavi mnenj. Bi pa želela podati še nekaj misli, ki se mi zdijo pomembne v zvezi s tem. Mislim, da je tako kot pravi gospod Šacimakakis, zelo um, relevantno, da naš odbor poda svoje mnenje na to sporočilo, čeprav gre za um, panogo, ki je podjetniška panoga, ki proizvaja več kot 5 odstotkov BDP-ja na evropski ravni in ki ponuja 9,7 milijonov delovnih mest. Uh, in hkrati je to panoga, v kateri dela kakšnih milijon in več kot milijon podjetij. No, mislim, da bi morali v našem odboru predvsem posvetiti pozornost ukrepom, ki bi jih bilo treba sprejeti, zato da bi izboljšali konkurenčnost turističnih podjetij pri čemer bi morali predvsem povdarjati kakovost in um, trajnost. Predvsem je tukaj treba vlagati v izobraževanje in tudi upoštevati razmerje med povpraševanjem na trgu in med trenutno veljavnimi izobraževalnimi načrti. Ravno tako je treba povečati raziskave na tem področju, če bomo želeli biti konkurenčni tudi s kakovostjo in ne samo s cenami. In zato menim, da je treba več ulagati v raziskave na področju turističnih znanosti, ki je zelo pomembno področje, ki je že dalo zelo pozitivne rezultate za ta sektor in hkrati prispevalo k razvoju inovacijske politike, kot je omenil že gospod Šaci Markakis. Mislim, da bi v tem smislu morali pozornost na ravni skupnosti usmeriti v doseganje treh ciljev. Prvič, področje tehnologije za ta sektor, drugič, področje mm, tiste tehnologije, s pomočjo katere bodo podjetja lahko se bolje umestila na ta trg in postala bolj konkurenčna. In tretjič, treba je spodbujati izmenjavo najboljših praks na turističnem področju področju, zato da se bomo laže odzvali na povpraševanje. Torej, preko neke tehnološke platforme, ki se bo ukvarjala s tem sektorjem, kot to predlaga komisije, bi gotovo imeli v rokah primeren inštrument, vsekakor pa bi to morali še dodatno razširiti in iti še nekoliko dlje od tega, kar predlaga komisija. S Strinjali bi se, da bi se ustanovila res prava tehnološka platforma, ki bi vključevala tudi vse vidike raziskav in inovacij. Pa še nekaj drugih vprašanj, ki bi jih morali posvetiti obravnavati znotraj tega odbora in ki spadajo v pristojnosti našega odbora. Prvič, morali bi analizirati, kaj lahko ta sektor prispeva k doseganju ciljev, ki smo si jih zastavili v zvezi z doseganjem energetske učinkovitosti. In drugo vprašanje, tudi izkoriščanje vseh priložnosti, ki jih ponuja trenutno veljavna Lizbonska pogodba pri čemer je treba poudariti potrebo potem, da, je, da se učinki predpisov, ki jih tukaj sprijemamo, dejansko prenesejo v sektor, ki ga zadevajo. Seveda je to treba še dodatno poglobiti, vendar pa so to prvi prispevki, ki jih podajam um, v imenu svoje skupine. Hvala. Hvala, kolegica Nibler. Najlepša hvala predsednik, najprej zahvala našemu poročevalcu za dober vod. Veselim se že osnutka njegovega mnenja. Mislim, da je pomembno, da se ukvarjamo z vprašanjem spodbujanja turizma v Evropi, tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Saj je turizem kot tak z vsemi svojimi nijansami predstavlja pomemben gospodarski dejavnik v Evropski uniji in zato je dobro, da razmišljamo tudi o tem, kako na tem področju eh, strateško ukrepiti naše delovanje v prihajajočih letih. Naslednja pripomba, torej kaj lahko naredimo na tem področju, eh, kaj lahko naredi politika in kaj lahko naredijo podjetja, ki so dejavna na področju turizma. Eh, odsvetujem nam, da bi politično tukaj preveč uh, poskušali intervenirati. Eh, delovanje podjetij je stvar njih samih in tisto, kar je pomembno in tukaj se strenjam uh, eh, s predhodnico, je, da poskrbimo za usposobljene zaposlene. Uh, tukaj je pomembno tudi eh, vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij in eh, mislim, da, je, da bi bilo dobro, če bi tudi kolega Šaci Markakis to vključil. Eh, potem pa še vprašanje delovnega časa. Če se spomnim vseh razprav odbora za socialne zadeve, ne vem, kako je s tem to združljivo eh, z načelom 24 ur na dan dostopnih storitev v turizmu. Verjetno ni najbolj združljivo in tukaj je potrebno poskrbeti za red in ne moremo pa tudi strogo uh, Eh, reči, da se je potrebno držati klasičnih ureditev, sploh če želimo zagotoviti kakovost in če je to povezano s storitvami na zdravstvenem področju, potem mora biti ponujena 24-urna oskrba in poskrbeti je potrebno za določeno prožnost, kar zadeva delovni čas. In pa še vprašanje za pročevalkeca, ki bo morda lahko razmišljal o tem do prihodnjega um, zasedanja. V ZDA so uvedli turistični davek, torej kdor uh, odpotuje v ZDA, uh, mora nekaj uh, doplačati, kar gre meni strašno na živce, če lahko tako rečem. In zanima me, ali to dejansko vpliva tudi na število turistov, ali imajo ZDA manj obiskovalcev zaradi tega davka, ki se pobira, ki uh, uh, jo mora plačati vsak, ne vem kako visok je ta davek, nekih 30 dolarjev se mi zdi, ampak če človek tja potuje s celo družino, se že vpraša, zakaj je tega treba. Eh, in eh, hvaležna bi bila, če bi pogledal, ali obstajajo kakšne številke o tem, ali je to pozitivno oziroma kolikšne meri je to negativno vplivalo na obiskovalce. Torej, ne predlagam, da bi, tega, da bi to uvedli v Evropi, ampak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 Eh, kolegi za predstavitev, ki smo jo slišali. Sem pa nekoliko presenečena, da, da se v našem odboru ukvarjamo s takšnim vprašanjem, glede na to, da se tu ukvarjamo predvsem z industrijo. Ampak kakorkoli to ni slabo, saj je to pomembno vprašanje, ki zadeva nas vse. Zahvaljujem se tudi tistim, ki so spregovorili pred menoj, ker se bom sam vrnil k zdravstvenemu turizmu. Uh, In zdi se mi namreč pomembno, da bi poskušali nekako uskladiti notranje odnose znotraj Evropske unije in da bi se lahko, eh, kar zadeva turizem, pogovarjali z ostalimi državami iz sveta in jim pokazali, da jim lahko na področju turizma ponujamo tudi stvari, ki so. Mm, eh, Ki, ki jih druge po svetu ni, kot je naprimer zdravstveni turizem, termalni turizem in tako naprej. In to obstaja v Evropi, v nekaterih državah, drugot po svetu pa ne. Res je, da mogoče mm, se to povezuje tudi z evropsko krščansko ali kulturno sfero. Ne vem, kako bi lahko to imenovali in kako bi lahko to reklamirali, eh, možnosti za smučanje in tako dalje. Evropa gotovo lahko preostalim delom sveta veliko ponuja in če bi lahko karkoli usklajevali na višji ravni, bi bilo to gotovo dobro. Hvala. No. Kolega Šaci Markakic, še enkrat, no, na zadnji komentar bi se odzval. Dejansko Evropa s skupnim nastopanjem eh, pridobiva vedno več eh, skupin obiskovalcev iz Azije, ki ponavadi ostanejo kar nekaj časa. Eh, ampak eh, seveda moramo skupaj izvajati reklamo, kajti dejansko predstavljamo eno destinacijo. Kar zdiva iz davke, lahko iz Nemčije omenim zdraviliški davek ki mm, se pobira v določenih krajih ampak eh, tudi nekaj držav članic ima take prakse, naprimer Španija, številke, ki jih imamo do zdaj, kar zadeva ZDA, so še zelo sveže in dejansko to ni posebej privlačno, če se plačuje, zahteva plačevanje davkov. Eh, še bistveno hujše pa so eh, ameriški varst, varnostni predpisi, ti so taki, da dejansko Ameriko delajo manj privlačno za turiste in to je seveda dobro za nas evropejce, ker več ljudi potem pride k nam, ampak moramo se prilagoditi. Najlepša hvala za vse ideje, kolegi in kolegice, poskušal bomo se vključiti. Najlepša hvala. Nihče drug ne želi besede, potem lahko zaključimo s to točko dnevnega reda in januarja bomo potem obravnavali osnutek e, mnenja, potem pa februarja vlagamo predloge sprememb. S tem smo prišli do naslednje točke, ki pa je zdaj še ne moremo obravnavati, ker je predvidena za 11.30, gre za obisk belgijskega predsedstva. In zdaj nimam kaj drugega na izbiro, kot da prekinem. Eh, zasedanje z upanjem, da kasneje tukaj ne bom sedel sam. To bi bilo malo neprijetno, če bi prišlo belgijsko predsedstvo in jaz bi potem z nekaj izjemami sam sedel tukaj. Torej, prosim, izkoristite ta odmor za osvežitev, ne pa za to, da mi ujdete. Ich habe ich eben gefragt. Ich habe eben gefragt. Okay. liebe Kolleginnen und Kollegen. Spoštovani kolegi in kolegice, pozdravljam tiste, ki ste se vrnili. Še posebej lepo pa pozdravljam belgijskega ministra za podnebje in energetsko politiko, gospoda Pola Magneta. Se opravičujem, ker drugih kolegov ni tukaj. Ampak dobro, vsi so vedeli, kdaj pridete, ampak očitno istočasno potekajo še drugi odbori. Pravzaprav nimam nobenega opravičila, torej dajem vam besedo za predstavitev, potem pa bodo kolegi, ki so tukaj, imeli priložnost zastaviti vprašanje. Izvolite. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, dragi kolegi, hvala, da ste v tako velikem številu eh, se udeležili te razprave o prvem eh, pregledu dela belgijskega predsedstva na energetskem področju. Uh, Eh, povabili ste me že na programsko debato julija letos, v kateri sem predstavil prednostne naloge našega predsedstva. Sedaj pa, seveda, kot veste, bo jutri potekal svet za energijo. In eh, jasno je, da kar nekaj sklepov in odločitev ne bo moč sprejeti in podati prej kot jutri, tako da mi danes še ni popolnoma jasno, ehm, kakšne bodo odločitve. Lahko vam pa približno povem, kakšne so naše smernice in kaj se bo jutri eh, dogajalo. Torej, eh, treba je razumeti, glede na to, kar smo že govorili 12. julija, da svet nima nekega velikega, pomembnega dnevnega reda, ampak vsekakor se naši nameni postavljajo v perspektivo nekaj prihodnjih let znotraj razprave o energiji. Kot se spomnite, smo formalno imeli zelo pomembno razpravo leta 2008 v času francoskega predsedstva, ko smo sprejeli ta svežen za energijo in podnebje in tako oblikovali vizijo Evropske unije za to vprašanje. Na to smo leta 2009 in 2010 vse bolj jasno dvojno razmišljali o teh vprašanjih. Prvič o konkretnih možnostih za uresničenje ciljev, ki smo si jih zastavili za leto 2020 zato da ti cilji ne bi bili samo izraženi v številkah, ampak da bi se izrazili v konkretnih ukrepih in pripeljali do rezultatov, na to pa tudi o tem, kako razmišljati o še daljnoročnejšem obdobju po letu 2020. Tako da smo eh, to dokaj mirno zakonodajno obdobje uporabili za to, da smo se posvetili razpravi in razmišljanju o naših energetskih vizijah kratkoročnih in dolgoročnih. Dejstvo, da se je Evropski svet odločil za izredno zasedanje prihodnjega 4. februarja, na katerem se bo popolnoma posvetil energetskih vprašanjih, Eh, vprašanjem dokazuje, da smo sedaj v ključnem trenutku, v katerem moramo opredeliti to evropsko vizijo. Ne bi se sedaj spuščal v nizanje podatkov o vseh sestankih, ki so potekali v času našega predsedstva. Imeli smo dve ministerski srečanji in kar vrsto strateških srečanj med njimi tudi vrh EU, Združene države Amerike in še drugi vrh EU-Rusija. Uh, eh, Imeli smo tudi zelo pomembno srečanje generalnih direktorjev za energijo, na katerem so eh, sodelovali tudi številne, kar 20 je bilo skupin za energijo. Eh, in imeli smo tudi sestanke, na katerih so sodelovali predstavniki eh, gospodarstva, predstavniki industrije in nam predstavili svojo vizijo. To je potekalo celo znotraj samega parlamenta o biomasi, o jedrski varnosti in celo danes popovdne ob 13.30, če nimate drugih zadržkov, vas vabim na zelo zanimivo razpravo s predstavniki eh, naše Evrope in eh, z drugimi predstavniki, torej srečanje bomo imeli v eh, Palais de l'Europe in eh, bomo tudi razpravljali o vprašanjih, ki nas vse zanimajo. Zelo nas veseli tudi, da smo prve štiri delegirane akte Evropske unije uspeli sprijeti in sicer o Eh, energetski učinkovitosti televizorjev, pomivalnih strojev in hladilnikov. To je bilo objavljeno v uradnem listu 30. novembra. Tako da eh, s tem smo nekje kronali to novo nov postopek, ki je začel veljati za Lizbonsko pogodbo. Kar pa zadeva samo vsebino našega dela, smo se osredotočili na tri prednostne naloge. Energetska učinkovitost, potrošniki in naložbe v infrastrukture. Nekaj besed najprej o potrošnikih. Želel sem si, prizadevali smo si in belgijsko predsedstvo si je prizadevalo, da bi bilo vprašanje potrošnikov dejansko v srčiki belgijskega predsedstva Evropske unije. Zakaj? Zato, ker že več kot deset let je tega, kar smo se lotili liberalizacije evropskega trga z energijo in tako smo imeli možnost za nek prvi pregled stanja in tega, ali so um, bile vse obljube izpolnjene in ali smo iz tega potegnili koristi, uh, ki smo si jih želeli. In naj povem, da je področje, na katerem je bilo podanih največ pritožb strani potrošnikov, ravno področje energije. In številne pritožbe so se nanašale ravno na nedostopnost, na premajhno možnost dostopa do energetskih virov. Nekateri namreč ne morejo plačevati računov za dobavo energije. Ehm, tukaj gre tudi za zelo velike številke in sicer ehm, od 120 do 150 milijonov evrov je v igri in zato sem zadovoljen, da je Evropski parlament ehm, se soočil s tem problemom. Zato si pa tudi želimo, da bi razprava o potrošnikih dejansko lahko potekala. Eden mojih kolegov, je na neformalnem zasedanju septembra tudi povedal, da je to prvič v desetih letih, da razpravljamo o potrošnikih, da smo na svetih za energijo govorili že o vsem mogočem, o potrošnikih pa ne. In da je sedaj prišel čas, da se res posvetimo temu vprašanju, k čemu ste nas tudi vi pozvali. Uh, Eh, velik del neformalnega sveta smo torej posvetili temu vprašanju in glede na to, da imamo tako kratke roke pred seboj, kar nas na kar nas upominja komisija in hkrati se komisiji zahvaljujem za vse delo upravljeno v zadnjih treh mesecih. Torej, um, samo nekaj številk. Iz poročila komisije je razvidno, da 13 odstotkov od evropejcev je odvisnih od energije dvakrat več kot uh, sam nacionalni proračun in vsaj 8 odstotkov evropejcev plačuje svoje račune za dobavo energije z zamudo. Torej to kaže, da dejansko imamo tukaj neko prekarno situacijo na področju energije. Svet bo jutri na zasedanju skušal doseči, da bi to vprašanje uh, povezano s, s potrošniki, ostalo jasno na dnevnem redu. Tukaj gre za vprašanje, ki je zelo občutljivo in ki se mu moramo še naprej posvečati. In zato pozivamo komisijo naj redno pripravlja svoja poročila o energetskem trgu z vidika potrošnika, s čimer se do sedaj ni zares ukvarjala in uh, pozdravljamo vse pobude, ki eh, bodo lahko pripomogle k boljšemu usklejevanju našega sodelovanja s potrošniki, da jim bomo bolj prisluhnili in jih bolj upoštevali in da bomo hkrati lahko tudi vzpostavili evropske varuhke pravic za področje energije. Zelo sem vesel, da smo prvič v dokumentu Strategija 2020, ki ga bomo jutri obravnavali v svetu, videli, da se komisija posveča potrošnikom v enem poglavju, celo poglavje je temu posvečeno in to kaže, da eh, je res ta prilagoditev naše agende um, že pripeljala neke rezultate, glede na to, da imamo sedaj na tej agendi teme, ki so zelo pomembne tudi um, inteligentni števci, naprimer, tudi v zvezi s tem, že s strani komisije in od cele strani kolegov dobivamo informacije, da je treba res paziti na to, kakšne odločitve bomo sprejeli na tem področju in da bodo odločitve, ki bodo sprejete, res lahko koristne za potrošnika in ne samo za proizvajalce inteligentnih števcev. Um, Torej, pri vsej tej industrializaciji Evrope se moramo prizadevati, da bomo najprej uh, zadostili potrebam potrošnikov. Na to vprašanje energije in podnebja. To je vprašanje, pri katerem se bojimo, da Evropa morda ne gre dovolj daleč naprej, kot, toliko kot bi si to želeli. Uh, vemo, da si lahko določimo in da lahko tudi dosežemo zelo ambiciozne cilje in da bo to lahko koristno tako v okoljskem smislu, hkrati pa tudi gled, iz vidika kupne moči gospodinstev in potrošnikov in tudi iz vidika ustvarjanja delovnih mest. Ampak v prvih ocenah nismo zelo optimistični, saj te kažejo, da so stvari še vedno enake posod in da če bomo sledili takim ukrepom, kot jih imamo na voljo danes, bo leta 2020 Evropa zmanjšala svojo porabo energije samo za 9 odstotkov in pri tem bomo torej imeli 11 odstotni zaostanek glede na cilje, ki smo si jih zastavili. E, medtem, ko bi lahko brez hudih težav, če bi res pravilno izvajali vse ukrepe, dosegli 50 odstotno zmanjšanje. In zato se moramo za to zauzemati, da bo to vprašanje v vrhu skrbi in prizadevanj na evropski ravni. To je bilo že omenjeno na svetu meseca septembra in hkrati bo to tudi tema jutrišnjega kosila. Zakaj kosila? Zato, ker je kosilo tisti trenutek, ko imamo lahko eh, naj iskrenejšo in najbolj direktno razpravo med vsemi udeleženci. E, tako da bomo tudi za svet predviden 4. februarja, na katerem bo prisoten tudi gospod Van Rompuy, e, si prizadevali, da bo ta tema predstavljena kot ena glavnih prednostnih nalog, saj Evropa lahko postane na svetovni ravni glavni lider za energetsko učinkovitost um, in za zauzemanje za čim manjšo odvisnost od um, tujih energetskih virov. Vesel sem tudi, da sta parlament in svet dosegla dogovor o ustanovitvi sklada, sklada, ki bo, kot veste, uh, uh, predvidel 50 milijonov sredstev iz recovery plana, če uporabimo lepo francosko ali slovensko besedo, eh, in sicer za pobude za spodbujanje energetske učinkovitosti. Torej, to ni prav skromen znesek, vsekakor pa gre za nov sklad, ki bo prispeval eh, za pobude za povečevanje energetske učinkovitosti. Eh, tako da je to gotovo nekaj, kar lahko pripomore k širšemu ozaveščanju naših državljanov glede energetskih ciljev. Uh, Na to pa še naložbe v infrastrukture. To je gotovo potrebno, zato da zagotovimo našo lastno eh, varnost preskrbe z energijo na evropskem trgu, ki mora biti celovit integriran integ evropski trg in ne samo eh, neka sestavljanka različnih energetskih trgov. Tako da bomo prišli do mešanih, zelo raznolikih virov energije ter tako zagotovili, da bomo imeli čim bolj um, raznolika razpredena energetska omrežja. Potrebujemo pa 52 milijard evrov naložb na leto zato, da bomo lahko odgovorili na te izzive in to predstavlja 2,5 odstotka celotnega zneska, ki ga v to mora vlagati Evropska unija. Gre torej za eh, zelo visoke naložbe in tudi za te je potreben nek dodaten vzvod, nek zagon. Na to eh, načrt za reforme, 4 milijarde so eh, namenjene v te strateške naložbe, ki sem jih že omenil ampak te strateške naložbe se nekako ne morejo spontano organizirati na trgu, ker je realnost na trgu multinacionalke in tako dalje zelo kompleksna in ker je to težko financirati na finančnih trgih. In zato moramo ta strateški plan res dobro definirati in določiti, kateri so missing links in katere so tehnologije financiranja, ki bodo lahko dejansko zagotovile pravilno financiranje. Jutri bomo razpravljali tudi o 59 projektih, ki jih imamo eh, na področju plinske energetike. Eh, razpravljali bomo tudi o sredstvih za eh, druge vide energije in tudi za zajetje ogljikovega dioksida. Vsekakor smo zadovoljni, da je eh, bilo 96 odstotkov sredstev iz predvidene ovojnice že namenjenih za eh, namene v skladu s strateškim planom. Na neformalnem svetu smo tudi govorili s predsednikom Evropske investicijske banke in jutri se bomo tudi vrnili k tem vprašanjem financiranja za infrastrukture v um, obdobju do leta 2020. Pa še nekaj, kar je belgijskemu predsedstvu zelo pri srcu. Jutri bomo zjutraj ob robu srečanja podpisali tudi dogovor s sodelovanjem z desetimi državami, devetimi državami članicami in uh, eno tretjo državo ob Črnem morju. To je eden izmed uh, pomembnih ciljev Evropske unije na področju oskrbe s sončno energijo. In zato je belgijsko predsedstvo prevzelo pobudo že lansko leto ter se zauzelo za vzpostavitev, um, za vzpostavitev mednarodnega sodelovanja. V okviru prizadevanj za povečanje virov, eh, neobnovljivih virov energije, tako veterne energije, sončne energije in drugih virov, eh, obnovljivih virov energije. Torej, to so teme, v zvezi s katerimi se eh, stalno pogovarjamo s svetom. Torej, v nekaj besedah je bil to nek tak splošni pregled in pravkar vam bom dal besedo, tako da vam bom lahko, da bom lahko še val, vam prisluhnil. Vsekakor bi želel še to povedati, da uh, smo zadovoljni uh, s tem sodelovanjem s predhodnim španskim predsedstvom in s bodočim mađarskim predsedstvom. Vznotraj tega trija smo zelo dobro sodelovali in uh, se zauzemali za koherentno nadaljevanje uh, prizadevanj, ki so jih začela že predsedstva pred nami. Tako da jutri bomo pač na svetu nadaljevali z obravnavo vprašanj, ki sem jih izpostavil. Najlepša hvala za pozornost, sedaj sem pa pripravljen odgovarjati na vaše vprašanja. Äh, Najlepša hvala, gospod minister, najprej za vašo predstavitev, potem pa tudi za dobro sodelovanje v zadnjega pol leta in mislim, da to, kar ste povedali povsem na koncu, je zelo pomembno. Vedno bolj se Eh, splača to eh, sodelovanje med tremi predsedstvi, usklajevanje v okviru trija in eh, to sodelovanje med Španijo, vami in Mačarsko je očitno dobro delovalo, zato najlepša hvala. Kolegica Cezelj je prva, ki je prosila za besedo. In hvala ministru za zelo, zelo informativno poročilo. Veliko informacij smo dobili o vašem delu in tudi o tem, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh. Eh, eh, eh, omenili ste prednostne naloge Belgije. Omenili ste prednostne naloge Belgije, sama bi pa tudi ehm, komentirala pravzaprav v tem smislu, kaj si želim, da bi bile ehm, teme, prihodne teme na eh, teh eh, nasrečanih ministrov z področja energetike in podnebnih sprememb. Najprej bi začela z eh, problemom, ki je zagotovo evropski problem in mislim, da bi ga morali resno obravnavati, to je problem implementacije zakonodaje. Imamo drugi uh, liberalizacijski paket, tretji liberalizacijski paket in uh, še pri drugem paketu imamo težave. Kaj, kaj se bo šele zgodilo z uh, implementacijo tretjega liberalizacijskega uh, paketa? Res je, da ima Evropska komisija pri tem določene pristojnosti, ampak bistveno več lahko naredijo ministri. Bistveno več in bistveno bolj učinkovito lahko implementirajo zakonodajo in res bi si želela, da bi to, postala, da bi to bila zelo resna tema uh, in obravnava na srečanju ministrov. Potem naslednja stvar. V zadnjih nekaj letih smo na področju energetike dobili predvsej strateških dokumentov. Upam si trditi, da celo več, kot jih, potr kot jih potrebujemo. Eh, strateške dokumente delamo zato, da dosežemo nek cilj in nikoli ga ne bomo dosegli, če ne bomo oblikovali ustreznega dokumenta za industrijo, za gospodarstvo, ki mora pravzaprav te cilje, naše politične cilje uresničiti. In tisto, kar potrebuje energetski sektor v tem trenutku je eh, dolgoročna stabilnost, predvidljivost in jasne cilje, ki jih ne bomo iz leta v leto spreminjali in jaz mislim zdaj smo dobili sicer strategijo do leta dva tisoč dvajset komisar je napovedal strategijo do dva tisoč trideset ampak tisto kar mi potrebujemo je po mojem mnenju strategija do leta dva tisoč petdeset in to tako trdna in tudi konsistentna da bodo da se bodo v gospodarstvu bolj pogumno odločali za investicije potem naslednja stvar Tudi vi ste govorili o razpravah eh, glede financiranja v energetsko infrastrukturo eh, in eh, jaz mislim, da se moramo tu več pogovarjati o konsistentnosti različnih inštrumentov. Vi ste minister za podnebne spremembe in za energetiko. Pri podnebnih spremembah si želimo seveda zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, hkrati pa vemo, da na področju energetike moramo uresničiti notranji trg in s tem financiranjem, številnimi podpornimi schemami in hkrati z paralelnim mehanizmom ETS, ki bi moral biti po mojem mnenju glavni mehanizem, seveda zelo, zelo um, um, degradiramo na nek način notranji trg. In tudi tu bi si želela seveda slišati vaš komentar. Mislim, da moramo več razpravljati o konsistentnosti različnih inštrumentov. Potem še pa uh, zadnja stvar. Omenili ste, da na področju energije in podnebja nismo dovolj uspešni in tu se lahko z vami le strinjam. Dejali ste, da si moramo bolj prizadevati in da se boste o tem pogovarjali na kosilo. Ampak jaz vam lahko že zdaj povem, kaj bodo rekli ministri na kosilo. Da si res moramo bolj prizadevati in da je to njihova prednostna naloga, še vedno se pa ne bo zgodilo nič. Zato vas sprašujem, če imate morda v mislih kakšen bolj konkreten predlog, eh, kako bi lahko bili na področju učinkovite rabe energije bolj uspešni in če ste tudi, ali ste mnenja, da bi zgolj pravno zavezujoč, zavezujoča zaveza glede cilja energetske učinkovitosti bila dovolj, da bi bili bolj učinkoviti. Hvala. Dankeschön. Najlepša hvala, kolegica Merkis. Danke, herr Vorsitzende. Uh, uh, dank, uh, minister, dat u vandaag hier bent. En, uh, hvala lepa, gospod minister, da ste se nam pridružili. Čestitam za dobro upravljeno delo. Upam, da nam bo to zagotovilo podlago za trajnostno prihodnost na področju energije v Evropski uniji. Zahvaljujem se tudi za delo, ki ste ga opravili na področju energetske revščine. To je šele začetek, ampak začeti je treba. Treba je določiti okvir, treba je koordinirati dejavnosti, zbrati podatke. Vse te dejavnosti je treba nadaljevati. Zdaj pa bi se osredotočili osredotočila še na vprašanja, ki so pomembna za vas in pa tudi za potrošnike na področju vrčevanja. Včeraj je bil zelo hladen dan in pred, pred stavo Berlemona smo celo opazili jato pingvinov. Zdi se, da se predlaga, da mora biti Evropska komisija še bolj robustna, ko predlaga zadeve na področju energetike. Do leta 2020 naj bi bili zmožni privrčevati 44 milijonov evrov, recimo z bolj varčnimi bolerji, televizijskimi sistemi in podobno. Veliko je torej še mogoče storiti, ampak če želimo to doseči, je treba okrepiti eh, prizadevanja na področju energetskih oznak. Na kaj se je treba osredotočiti? Vrčevanje energije je nekaj, kar vsi podpiramo. Rekli ste, da naj bi do leta 2030 bili zmožni prihraniti 50 odstotkov energije, ampak žal nimamo nobenih zavezujočih ciljev. Pomembno pa je, da se čim hitreje primikamo v smeri teh ciljev. Mogoče zavezujoči cilji niso najboljši način za doseganje energetskih ciljev, ampak nekaj konkretnega potrebujemo, če želimo do leta 2020 doseči 20 odstotkov pri varčevanju energije, je potrebno imeti neko kvir, eh, da lahko dosežemo ta cilj. Potrebne so jasne reference. Govorili ste o sredstvih, oziroma o skladu, ki naj bi spodbujal lokalno pridobivanje energije oziroma mikro pridobivanje energije. To je nekaj, kar v vaši politiki manjka. Govorimo o potrošnikih, ampak potrošnikom moramo dati možnost ne le, da vrčujejo, temveč, da tudi proizvajajo energijo. In to je potem mogočen instrument. Vprašala bi tudi, kako je s področjem razvoja pametnih omrežij. Zanima me, kaj nameravate v zadnjih letih vašega predsedovanja narediti, da spodbudite države članice, da sodelujejo. Merci. Gospod Odi. Merci, Gospod predsedujoči, najprej hvala in hvala gospod minister za to pozornost, ki jo posvečate poslancem in želel bi vam čestitati in preko vas čestitati celotnemu belgijskemu predsedstvu, ker ste res zaznamovali Evropsko unijo. In, uh, no ja, mislim, da se ne boste dolgočasili, potem, ko boste imeli Belgijo v rokah za vodenje in ko bomo mi pozdravili vaše mađarske kolege, ki bo, vas bojo nasledili pri predsedovanju. Kakorkoli, eh, rekel bi, da bi se morali zauzemati za to, da ne bi še naprej množili struktur, ki jih imamo na voljo, ogromno struktur že imamo v Evropski uniji, direktorjev in vsega, kar te strukture prinašajo s seboj, tako da prosim, nikar jih ne povečujmo. Kar pa zadeva potrošnike, v zadnjih letih smo se začeli res bolj posvečati potrošnikom, sedaj pa eh, se moramo tudi proizvajalcem, medtem ko smo se prej bolj proizvajalcem in um, pravite, da so potrošniki uh, presenečeni zaradi učinkov liberalizacije. Najprej je bilo rečeno, da bodo cene padle, sedaj pa temu ni tako. Tako da me zanima, eh, kakšne pobude bomo lahko sprejeli znotraj Evropskega parlamenta za to, da bomo eh, poudarili vlogo potrošnikov znotraj na, pač na energetskem trgu. Potem Še tretje vprašanje, gospod minister. Kaj menite o predlogu za mehanizem, s katerim bi zadržali eh, oglik na mejah Evropske unije? Še zlasti to zadeva določene industrije, ki so s tem tesno povezane in ki so predvsej izpostavljene. Pa še zadnje vprašanje. Rad bi eh, um, vas opozoril, da ne bi Evropske investicijske banke vključevali v vse pobude, ker eh, se zdi, da je preveč enostavno, da bi za naložbe v različne pobude zmeraj nekje se obrnili na um, Evropsko investicijsko banko. Ta mora res ostati banka in ta ne sme postati naložbena sekcija Evropske unije. Uh, In pri tem bi se vrnil k predlogu, ki smo ga že podali. Številni smo tukaj, ki menimo, da bi morala ta naložbena sekcija oziroma sekcija nalož, na, za naložbe v Evropski uniji bila biti vključena uh, v uh, proračun za naložbe za velike infrastrukture. Kar se deva infrastrukture, smo že postavili vprašanje tudi komisarju Oettingerju. In me zanima, ali imate kakšno mnenje o skupnem kupovanju plina v Kaspijski regiji. Torej, ali ste o tem kaj govorili na ravni sveta ali ne? In potem še zadnje vprašanje, ki je nekoliko bolj politično, na katero komisar Ottinger ni dal odgovora, je naslednje. Ali mi, državljani oziroma mi, predstavniki evropskih državljanov, lahko vplivamo na to, da bi viri m, mm, plina za energijo ostali v javnih rokah. Ali vi kot politični predstavnik lahko zagotovite, da se ta trg nadzira ali bomo lahko prišli do tega, da bo jutri Gazprom lastnik celotnega plinskega omrežja ali pa kakšni kitajski industrijalci, ki bodo naskrito ali ne naskrito vlagali v energetska uh, omrežja. Torej, ali lahko mi zagotovimo našim državljanom, da so naša omrežja v naši lasti? Dziękuję Pani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 tukaj je nekaj nalog, ki jih boste predali mačarskim kolegom, kolegom, ki vas bodo nasledili. Ali imate kakšen seznam teh nalog? Omenili ste energetsko učinkovitost. To je gotovo področje, ki sproža veliko pomislekov. Iz tega, kar ste povedali, izhaja, da cilja 20 odstotkov do leta 2020 ne bomo dosegli. Cene so pa dovolj visoke? Katere ukrepe naj bi parlament sprejel, da bi zagotovili, da bomo dosegli ciljo, cilj 20 odstotkov do leta 2020? Ali naj se osredotočimo na investicije, da se zmanjšajo izgube znotraj omrežji, ali naj se osredotočimo na druge vire energije, morda na manjše elektrarne, ki bodo locirane bližje potrošnikom ali naj spremenimo zakonodajo? Ali pričakujete od nas, da spremenimo določene zakone, da zagotovimo, da bo energetska učinkovitost večja? Zanima me, kateri elementi eh, direktive in pa resolucije naj bi se spremenili. Kolega Pačritis. Ja, mislim, ministre. Pirmiausia, tikrai. Spoštovani predsednik, minister, hvala lepa za jasno predstavljeno vizijo o energetskem sektorju do leta 2050, torej za dolgoročno vizijo. Mislim pa, da se strinjate z mano, da je treba do takrat še kaj postoriti, stvari se bodo razvijale in tudi pozicije institucij, v katerih smo se bodo razvijale spremenjale. Strinjam se z mnenjem gospoda Odija, ki je dejal, da ko bodo nekatere države članice začele z liberalizacijo trgov in če bodo imele neke večje zmogljivosti, recimo jedrske elektrarne, ne bodo pa imele dovolj finančnih virov, bodo soočene eh, z nevarnostjo, da bi zasebni strateški investitorji začeli investirati ta omrežja, ki jih je dejansko ustvarila Evropska unija z evropskimi sredstvi. Mislim, da je treba oblikovati bolj usklajeno politiko na tem cilju. Ali ne menite, da bi morali že zdaj začeti razmišljati o željah držav članic in jih uskladiti na ravni Evropske unije? potem bomo imeli veliko bolj jasno predstavo o situacijo. Včeraj, včeraj sem enako vprašanje postavil tudi komisarju Oettingerju. Začeti bi morali pregledovati načrte držav članic eh, za dolgoročno prihodnost. In morda bi morali že zdaj mor, eh, začeti postavljati priporočila za te države članice, eh, ki morebiti potrebujejo nove zamisli o obnovljivih virih energije in pa o podobnih zadevah. Tako bi priharče, privrčevali denar in čas. V prihodnosti pa bi lahko oblikovali bolj poenoten energetski trg v Evropski uniji. Moje drugo vprašanje pa bi bilo naslednje. Predsednik Buzek, predsednik Evropskega parlamenta in svet sta pripravila že nekaj izjav o potrebnosti potem, da se oblikuje delovna skupina za kupovanje energetskih virov iz tretjih držav. Kdaj bi lahko oblik bila oblikovana takšna delovna skupina in začela delovati? Hvala. Najlepša hvala za vprašanje. Zdaj pa dajem ministru priložnost, da po svoji najboljši moči odgovori na nje. Hvala, Gospe in gospodje, dragi kolegi, spet nekaj besed o energetski učinkovitosti, saj ste v velikem številu postavili ta vprašanja in to me veseli. Torej, kako moramo tu postopati? Razpravo poznate prav tako kot jaz in dobro veste, da se je v parlamentu razprava v zvezi s tem odvijala v zvezi z dvema poročiloma, med drugim v zvezi s poročilom gospe Bobinske in sicer o vprašanju glede zavezujočih ciljev. Ampak mislim, da bi namesto, da se posvetimo temu vprašanju, ki je sicer zelo pomembno, se morali posvetiti delu, s katerim bomo zagotovili, da bo energetska učinkovitost postala prednostna naloga številka ena na evropski ravni. Ko govorimo o svežnju za podnebje, imamo tu tri cilje, dva transverzalna eh, glede uporabe obnovljivih virov energije in tretjič energetsko učinkovitost. To je zelo pomembno. Vsi menijo, da je gotovo najboljši način ta, da se manj troši, ker če se manj troši, so pač potrebe manjše. Če bomo trošili manj, vrste eh, virov energije, ki sedaj imamo, bomo mogoče trošili več energije iz obnovljivih virov, virov in tako naprej. Ampak hkrati je to cilj, ki je znotraj svežnja za podnebje energijo najmanj jasno zastavljen. Torej, med številnimi prednostnimi nalogami, ki si jih Evropski svet postavlja za svoj uh, vrh 4. februarja, je energetska učinkovitost že omenjena. V strategiji 2020 je tudi omenjena in to je že dobro, da je umeščena med štiri prednostne naloge. Ampak sedaj moramo pa upraviti še veliko političnega dela, zato da bo to prva prednostna naloga in da bo to cilj, ki za katerega se bodo zauzemali skupaj vse evropske institucije, torej da je cilj Evropske unije, da postane vodilna sila, ki se bo zauzemala za energetsko učinkovitost do, v obdobju do leta 2020 in še naprej do leta 2050. Torej, ta cilj pa gotovo lahko oblikujemo v celo vrsto posameznih konkretnih zavez. Seveda pa se moramo še naprej zauzemati za politiko, standardizacije. Predpisi so že pokazali, da imajo svojo učinkovitost, imamo že učinkovite pravne inštrumente. Standarde in predpise poznamo tudi v avtomobilski industriji in dobro ste videli, da smo imeli razne kodekse ravnanja, na podlagi katerih se ni zgodilo ničesar, eh, nič. In raven avtomobilskega parka je še zmeraj enak v vseh državah članicah. Čeprav smo si zastavili neke cilje, ki naj bi jih eh, dosegli in tako naprej, kakorkoli. Seveda je gotovo dober signal, je pomembno to, da damo industriji jasne signale glede tega, kam mora ulagati. In tukaj se strinjam z vami, gospod Jordan Cizel. Tukaj moramo še naprej določati standarde, ampak hkrati moramo še identificirati celo vrsto drugih sektorjev, za katere pa standardov še nimamo. Pa ne samo zato, ker nam je to v Evropski uniji všeč, da se vse standardizira. Ne, ampak gre za to, da če želimo postati vodilna sila na svetovni ravni, potem moramo res vedeti, za kakšne cilje se Evropa zauzema. V Belgiji smo ustanovili federalno agencijo za mm, eh, energijo in to spet ne samo zato, da bi ustan, eh, oblikovali neke standarde, ampak zato, da bodo same industrije vedele, da uh, je njihova učinkovitost tista, ki predstavlja uh, neko standard in zato, da bomo na tej podlagi lahko oblikovali standarde za uporabo eh, primernih eh, materijalov in opreme. In tukaj mislim na peči, na kotle, na um, zasteklitev in tako dalje in tako dalje, na celo vrsto točk, ki še niso uh, točno predpisane. In na ta način uh, bomo lahko preprečili da v prihodnjih 20-30 letih ne bojo samo vrtoglavo narasli stroški za prenovo in za rekonstrukcijo. Eh, v Združenih državah Amerike agencije posvečajo veliko dela tem vprašanjem, pripravljajo standarde, pripravljajo predpise in jih um, določajo industriji. Uh, ki jih mora spoštovati. Sedaj pa druga točka, raziskave in razvoj. Torej, da bo energetsko področje postalo prednostno področje v našem raziskovalnem področju, eh, to je cilj ki ga mora Evropska unija zasledovati, ki si ga je že zastavila, vendar pa bomo morali, zato da bomo to dosegli, storiti še veliko več. Potrebujemo tudi druge načine javne podpore, govorili smo seveda o subvencijah, o sofinanciranju in tako naprej, vendar pa ne sme biti vprašanje financiranja predvsem ostalim. Potrebujemo politične cilje, potrebujemo jasne predpise za našo industrijo in potem se moramo spraševati, torej na kakšen način bomo to lahko financirali. Um, s pomočjo predpisov, kakršne že imamo, tudi druga direktiva, ki je bila sprijeta in e, predpise, ki jih številni dobavitelji že spoštujejo in tako naprej. Torej, zauzemati se moramo za to, da to ne bodo samo neki cilji, ampak da bo to tudi postala politična realnost v Evropski uniji. In ali potrebujemo za to zavezujoče inštrumente ali ne, sam osebno mislim, da ja, vendar pa razprava o tem še ni zaključena in odločena znotraj sveta. Torej, svet bo o tem moral v prihodnosti še dati jasen odgovor v zvezi s tem. Gre pač za to, da želimo državam članicam. Eh, jasno povedati, kaj je treba tukaj storiti. In jasno je, gospa Jordan Cizel, ko ste sami izpostavili, uh, eh, uloga za to je predvsem na ravni komisije, uh, ki bo morala pripraviti do marca prihodnje leto še tisti tretji svežen. Zato bo morala komisija gotovo kot varuhinja pogodbe opraviti svoje delo in pripraviti to, kar mora. Tako da um, to, da si zastavimo zavezujoče cilje, je gotovo zelo zahteven cilj za države članice. E, naša država Belgija je sprejela načrt za področje obnovljivih virov energij in e, ta načrt ponuja zelo zanimive odgovore na vprašanja, kako lahko te cilje dosežemo te zavezujoče cilje. Zato, da to lahko dosežemo, smo morali govoriti z vsemi mogočimi deležniki, torej z vsemi predstavniki oblasti na federalni, na regionalni, na lokalnih ravneh, s predstavniki industrije in tako naprej. Na ta način smo lahko oblikovali neko dinamiko um, uh, komunikacije z vsemi zainteresiranimi stranmi. Torej, tukaj gre za vprašanje, ki obsega več različnih sektorjev, ki je več panožno vprašanje in zato se je zelo na široki ravni treba vprašati, kakšen učinek vzvoda bodo imeli lahko ti zavezujoči cilji, da bodo res pripeljali do nekih rezultatov in da ne bodo to samo ovire za države članice in za posamezne sektorje. Eh, na ta način je treba razpravljati, zato da ti naši cilji ne bodo zgolj um, neka nebuloza, neko prazno govorjenje. Na to ste postavili celo vrsto drugih vprašanj, ki presegajo agendo našega predsedstva in ki so vprašanja splošne politike. Skušal se jim, se jim bom ne izogniti, vendar to so vprašanja, v zvezi s katerimi se svet še ni izrekel in se tudi ne bo, ampak lahko pač povem, podam svoje osebno men, mnenje. Uh, Eh, svoje mnenje mm, belgijskega ministra in predsedujočega svetu. Torej najprej mm, eh, oglikov davek. Jaz se strinjam s tem, da komisija v zvezi s tem pripravi poročilo, še zlasti, če bo to za nas koristno. Dobro vemo, da so nekatere države tukaj vezane na eh, zahteve svojih eh, trgovinskih politik, na izvoz in tako naprej. Vendar pa eh, se moramo tukaj opreti na skupno zunanjo tarifo, ki smo jo imeli v Evropi, da smo skozi desetletja premostili razliko med um, ceno naših kmetijskih proizvodov in med ceno uvoženih kmetijskih proizvodov in smo se to razliko lahko prilagodili ceno. Tako da bi morali na tej izkušnji oblikovati neko zunanjo oglično tarifo, s katero bomo lahko prilagajali cene v obdobju te industrijske tranzicije in da bomo na ta način lahko tudi financirali raziskave in razvoj, ki spremljajo ta industrijski prehod, da bomo lahko s tem financirali primerno informiranje in tako naprej. Torej, žal, to ni razprava, ki bi lahko že potekala na tako visoki ravni, kot bi si zaslužila. Eh, tako kot se naprimer razpravlja o obdavčenju špekulativnih finančnih transakcij in tako naprej. Um, vprašanje solidarnosti je ravno tako bistveno vprašanje. Do danes smo o tem razpravljali predvsem v bolj defenzivnih terminih. Um, torej, ja, mehanizmi za obveščanje v primerih krize, kakršna je bila plinska kriza prejšnjo zimo in tako naprej, no ja, to deluje. To smo lahko preverili z našimi ruski partnerji na vrhu EU-Rusija. Um, še zmeraj pa v zvezi s tem govorimo v zelo defenzivnih terminih. In lahko pa povem, da komisar Ottinger um, se zauzema za to, torej imamo ta refleks, solidarnostni refleks uh, na dveh ravneh, predvsem razprava se osredotoča tudi na trgovinske pristope, ki jih moramo sprijeti na tem področju. Nas pa nekateri ekonomisti opozarjajo na nevarnost infrastruktur, ki bodo premalo um, izrabljene. Če jih eh, gradimo preveč, se lahko zaradi premalo solidarnosti in zaradi premalo koordinacije zgodi, da eh, te ne bodo popolnoma izkoriščene. To bo imelo določene stroške, stroške na potrošnika, učinek na potrošnika, učinek na, na, na cene in tako naprej. In tudi to je, eh, mora biti element razprave, ki bi jo v zvezi s tem morali razviti. Uh, Um, tudi glede Evropske investicijske banke, ki je bila doslej vedno zelo pozorna glede tega, kaj se financira in kako. In uh, tako lahko na podlagi prejšnjih izkušenj ugotovimo in vidimo, na kakšen način bodo izvedena določena financiranja. Vendar pa vas lahko ob branju pogodbe povem, da vas ne morem pomiriti v zvezi z nadzorom nad operaterji. Uh, Eh, na trgu, ker dosedaj naša usmeritev ni bila takšna. Dosedaj je bila naša usmeritev takšna, da je treba eh, preprečevati neke vertikalne integracije in da je treba regulirati trg. Zato vprašanje lastništva dejansko ni vprašanje, ki bi se res postavljalo in ki bi se podpiralo. To je pomembno vprašanje, vendar naša filozofija je bila predvsem ta, ustvariti moramo konkurenčnost in nadzirati to konkurenčnost preko regulatorjev. Torej, to je lahko zelo široka razprava in če jo želite odpreti, jo tudi lahko odpremo in to iz niča, from the scratch. Uh, Ampak na tej ravni vam lahko povem, da na ravni sveta in tudi znotraj komisije je gotovo to vprašanje, ki se mu posvečamo v zelo majhni miri. Potem, kar zadeva strateške dokumente, ki smo jih v Evropi pripravili v zadnjem času. Vsi so pripravljeni v skladu z neko koherentno logiko. Najprej smo imeli glavne smernice svežnja za podnebje, sedaj pa se moramo spraševati, kako bomo prišli do teh ciljev za leto 2020 in imamo za to paket za infrastrukturo in nek paket, globalni paket za, celo, za vse te cilje, ki smo si jih zastavili. In na tej podlagi moramo oblikovati finančne inštrumente za vsak posamezni projekt. Mislim, da tukaj ne gre za neko preveliko razpršitev, ampak da gre za neko globalno vizijo. Torej, vedeti pa moramo, kaj bomo storili potem, po letu 2020. Zato moramo hitro začeti z razpravo za obdobje do leta 2050, zato da bomo zagotovili, da bomo imeli tako dolgoročno razpravo in da bomo lahko razvili celo vrsto inštrumentov na področju infrastruktur, eh, raziskovanja in razvoja, tehnologije in tako naprej v skladu s temi dolgoročnimi dolgoročnimi cilji. Če bomo delali na tak način, bomo gotovo ohranili koherentnost pristopa, ki smo si ga zastavili eh, do sedaj. In mislim, da sem na ta način uspel odgovoriti na večino vprašanj, ki so bila postavljena. Hvala. Najlepše se vam zahvaljujem, gospod minister, tudi v imenu kolegov za uvod, za odgovore na vprašanja in tudi za dobro sodelovanje v zadnjega pol leta. Najlepša hvala najboljše želje prenesite tudi svojim kolegom in vse najboljše za vaše prihodnje delo. Najlepša hvala. In s tem, s tem tudi zaključujemo današnje zasedanje.